So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung unseres Ausschusses. Um, ähm, Kolleginnen und Kollegen, dobrodošli na zasedanju odbora Indi. Je začetek novega delovnega tedna. Vse skupaj prisrčno pozdravljam. Točka ena na dnevnem redu je sprejetje delovnega reda. Kakor ste videli, jutri ne bo plenarnega zasedanja, tako da bomo lahko imeli zasedanje odbora in zato je danes dnevni red nekoliko razpremenjen. Nekaj točk smo predstavili na jutri zjutraj. K temu nihče ne ogovarja, zato je dnevni red sprejet. Sporočila predsednika. lahko vam povem, da je Koreper 19. januarja odločil o tem, kako da bi naj EU in države članice do 31. januarja letos prijavile svoje emisije CO2 -ja pri Združenih eh, narodih. Naj bi imenovali obe številke, torej 20 do 30 odstotkov z dvema zvezdicama pri 20% zvezdica, ki pomeni, da uh, vse države članice ne bodo tega izpolnjevale in pri 30 odstotkih, da bo ta številka postala zavezujoča v trenutku, ko bomo dobili mednarodni dogovor z enakovrednimi prizadevanji preostalih partnerjev na področju zaščite podnebja. V povezavi s tem smo lahko brali in slišali, da je Debr izrazil, da 31. januar ni končni datum, ampak umestni datum. Sam sem se že v Kopenhagnu čudil, da je bil tako kmalo po novem letu imenovan ta datum 31. januar, ampak eh, to so vsi sprejeli. V bistvu bi morali izhajati iz tega, da ta datum tudi velja, ampak sedaj več ne velja. In lahko pričakujemo, da bodo številni, mogoče z nekoliko zamude, še sporočili svoje rezultate odboru za začito podnebja. In še nekaj bi rad sporočil v povezavi z uh, tem, kar se je zgodilo v prejšnjem tednu. Gre za spremembo podatkov strani IPCCC uh, eh, glede topljenja uh, ledu na Antarktiki. To je neroden lapsus, ki se ne bi smel zgoditi. Uh, ne more biti tako, da bi na podlagi nekega poročila in intervjuja takšno pomembno telo podalo ugotovitev, ki spohne drži. To je voda na mlin vsem tistim, ki dvomijo v, v znanstvene dokaze za podnebne spremembe. IPCCC se je upravičil pojasnili so, kako se je to zgodilo, ampak vseeno moramo biti kritični. Vendar pa to ničesar ne spremeni uh, pri dejstvu, da podnebne spremembe obstajajo, ampak ne more biti tako, da je to zapisano v poročilu, ki eh, gre skozi toliko znanstvenih teles, uh, in da se torej tako eh, pomembni podatki sedaj ne držijo. držijo. Eh, razlog eh, je zato, da bi naj najprej imenovali leto 2015, na to pa je bilo zapisano leto 2035, ampak ponavljam, to se torej ne bi smelo zgoditi. Potem je Koreper 19. januarja Ne, oprostite, komisija je 19. januarja objavila sporočilo, licitacija za, e, torej gre za cilj na področju biotske raznovrstnosti do leta 2010. To je tema, s katero se bomo letos e, ukvarjali, dokument je predložen in ko bo čas za to, ga bo obravnaval tudi naš odbor. In uh, poslali bomo tudi delegacijo na zasedanje, ki bo potekalo na Japonskem v Nagoji oktobra. To so bila sporočila predsednika, sedaj pa sprejetje zapisnikov z dne 23. novembra 2009 in z dne 30. novembra do 2. decembra. Če ne bo nobenih pripomb do konca zasedanja, bodo zapisniki sprejeti. Sedaj pa že četrta točka dnevnega reda. Nova spodbuda za strategijo za trajnostni razvoj evropskega ribogojstva. Zato je zadolžena poročevalka Katika Liotard. Ja, imel sem občutek, da sedite na levi. Menila sem, koliko borljivo, toliko bolje. Izvolite besedo. Eh, eh, Hvala lepa. Gre za kratko poročilo. Eh, v teh 1500 znakov sem skušala strniti kar največ podatkov. Torej, gre za to, da vedno več eh, živil pridobivamo tudi na področju ribogojstva in zato moramo biti tukaj eh, zelo previdni, moramo biti kritični. Zato v stališču predlagam, da mora biti zajamčena trajnost oziroma da mora biti zajamčen trajnostni razvoj pri ribogojstvu da to ne sme ovirati ljudi pri, zadoval, pri zadovoljevanju osnovnih potreb po hrani, vodi, bivališčih in tako naprej. Vemo, da v Indiji obstaja zelo veliko območij, kjer se ljudi eh, izganja iz kmetijskih površin, vse skupaj se poplavlja potem, tako da imajo v Indiji lepe velike kanale in eh, to potem povzroča velike socialne probleme za te ljudi, seveda pa to vpliva tudi na biotsko raznovrstnost. Prav tako se uničujejo kmetijske površine. Eh, kot izhodišče sem zastavila tudi to, da so tudi ribe eh, občutljive na bolečino, na stres, tako da moramo poštevati tudi zahteve za dobro počutje živali. Eh, podala sem nekaj predlogov o tem, kako se lahko izognemo negativnim posledicam ribogojstva. Kar se tiče našega odbora, gre seveda tudi za posledice za biotsko raznovrstnost in gre tudi za posledice na področju uh, varstva živali. Moramo se zavedati, da nastaja neke vrste bioindustrija. In uh, na drugih področjih smo že naleteli na številne probleme, zato moramo se naučiti lekcij ter se pri ribogojstvu izogniti preteklim napakam. Predlogi, ki jih podajam za to, da bi zmanjšala negativne posledice, so naslednji. Potrebujemo dober sistem upravljanja, eh, moramo sprejeti tudi določila na področju varstva živali, potrebujemo trajnostno ribogojstvo, potrebujemo raziskave, glede um, omamljanja, glede uh, transportnih sistemov. Potrebujemo tudi enoten sistem certificiranja za ribogojne proizvode. Upoštevati moramo tudi zaščito živali, pa tudi sociološke, gospodarske vidike uh, in pa gospodarske in finančne uh, vidike. Prav tako sem opozorila tudi na to, da je potrebno upoštevati, da se v ribogojstvu uporabljajo številne nove metode in da bo zato to deloma spadalo v uredbo o novih živilih. Če imajo kolegi in kolegice še kakšno dobro idejo, potem lahko uložijo predloge sprememb. E, torej, kot sem že povedala, besedilo ni dolgo, ampak skušali smo obstevati najpomembnejše vidike. Hvala lepa, gospa Liotard kratko besedilo, ampak velik pomen. Vedno več je umetnega vzgajanja uh, rib tudi v Evropi in zato je to pomembno poročilo. Naslednji je Rikard Zeber. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki, zahvaljujem se za uh, kratko, a bogato poročilo. Ugotavljam, da je dokaj negativno zastavljeno to poročilo in da govori samo o problemih tega sektorja. Čeprav je ribištvo pomembna, pomemben vir živil in zato bi morali izpostaviti tudi pozitivne vidike. Ne smemo vsega prikazovati tako, kakor da bi bila celotna zadeva popolnoma negativna. Zato prosim poročevalko, da morda izpostavi tudi nekaj pozitivnih točk. Za našo politično skupino je pomembno, da je ribogojstvo tudi varno za potrošnika in da se spoštujejo vsa pravila na področju zaščite živali. Tukaj dajem poročevalki prav, to je izredno pomemben vidik, pomembna pa je tudi varnost eh, potrošnikov. In zato je pomembna sledljivost te vzgojene ribe, odkot torej prihajajo te ribe, iz katerih ribogojnic, na kakšen način se jih eh, konzumira, podobno kot je pri govedami, mislim, eh, podobno kot je pri govedu, mislim, da potrebujemo dodatne varovalke, ne samo v skupnosti, ampak tudi za uvožene proizvode. Kaj ti problem je ravno uvoz iz tretjih držav? Potem je pomembna tudi ekološka označba za eh, te eh, proizvode. Tudi to lahko ima pozitivne posledice. Tukaj moramo upoštevati okoljske vidike, tudi vidike zaščite živali. Eh, na ta način bi lahko izoblikovali nekakšno eko označbo in s tem bi nasplošno izboljšali situacijo. Hvala, Richard Zeber. Strugan Stevenson je naslednji. Hvala lepa. Najprej, predsednik, prosim, da ne tolmačite mojega sedeža oziroma mojega mesta v dvorani kot kakšno novo politično navezanost. Ne, gre samo za to, da je bil ta sedež prazen. Hvala poročevalki za to pomembno poročilo. Uh, V povezavi s to temo bomo imeli poseben posvet eh, v okviru odbora za ribištvo. V uvodu poročevalka opozarja na to, kako ribogojstvo skriva ogromne potencijale. Nažalost smo v zadnjih letih dovolili naši konkurenci, da prevzame vodstvo. Uh, Pred desetimi leti smo bili največji uh, proizvajalec eh, ribiških proizvodov uh, na svetu in sedaj, ko se je zahteva, ko se je popraševanje povečalo, nismo izkoristili vse možnosti, ki jih imamo v Evropi, kajti imamo odlične pogoje, imamo odlično obalo, imamo uh, Um, odlične uh, strokovnjake in znanost. Vseeno pa smo dovolili, da so države kot so Čili, Peru, Vietnam in druge države nas prehitele in da so naše trge prepravile z proizvodi, ki so pogosto proizvajajo pod slabšimi standardi kakovosti, kot zahtevamo od naših ribičev. Eh, tisti, ki imajo ribe farme v Evropi, povedo, da so razlogi za to, da preden prodajo kakršnakoli ribo, morajo najprej eh, izpolnjevati številne, številne predpise strani eh, Generalnega direktorata za trgovino, za pomorstvo in tako naprej. Imajo tudi lastne vlade v državah članicah, imajo lokalne oblasti. Vse to vpliva na njihovo življenje in življenje jim zelo otežujemo. Vendar pa je vseeno ta industrija v zadnjih letih zrasla iz nečesa, kar je bilo nekoč smatrano za umazano, nehigijensko, nevarno, za nekaj, kar povzroča same probleme za ekosistem zaradi uh, eh, eh, pobegatih rib. To je se sedaj razvilo v visokokakovostno industrijo, ki nudi številna delovna mesta v Evropi in perifernih območjih. Hkrati pa se pomorsko ribištvo manjša, krči, zato moramo ribogojstvo podpirati, moramo jim dati vse potrebne zelene luči eh, in moramo to omogočati tudi skozi dejavnosti našega odbora. Ko sem lani videl, da smo v Evropsko unijo uvozili 95 65 ton eh, rib Bengasiusa eh, v Evropsko unijo. To je nekaj, kar se proizvaja v eni izmed eh, najomazanejših rek na svetu, v Vietnamu to ribo se celo predela v vodi, ki izhaja iz iste reke, čeprav so skozi številne teste ugotovili, da je ta voda um, onesnažena z dioksini, z arsenikom in tako naprej prebral sem poročilo, ki pravi o tem, da se v te ribe vzbrizgava hormone, eh, ki se jih uvaža iz eh, Kitajske, hormone, ki jih dobijo iz nosečih žensk, se to eh, nekako poveča plodnost teh rib. No in 65 ton te ogadne ribe smo uvozili v Evropo in to smo prodajali v naših supermarketih po celotni Evropski uniji pod uh, imenih, kot je uh, vietnamski pangazi in tako naprej, včasih za 2,50 evra na kilo in s tem smo spodkopavali. Uh, kakršnokoli evropsko proizvodnjo in spodkopavali smo cene morskih rib, zato so tudi protestirali španski ribiči. Protestirali so proti temu, da dovoljujemo takšne uvoze in zdi se mi, da ne nadzorujemo dovolj eh, predelovalne industrije v Vietnamu, preden dovolimo, da to pride v Evropski uniji. Bolj kvalitetno ribo uvažamo iz eh, Filipinov, prav gotovo pa ne iz Vietnama. Zato predlagam, ta odbor bi naredil veliko uslugo evropskemu ribogojstvu, če bi se posvetili regulaciji uvoza in ne bi dovoljevali, da toliko ogabnih stvari prihaja izven Evropske unije v Evropsko unijo in da bi hkrati interno sprostili pritisk na naše ribiče, ki sedaj upoštevajo visoke standarde in ki želijo uh, Eh, proizvajati visokokakovostne proizvode za naš trg. Apeliram na kolege v tem odboru, spoštovati moramo visoke standarde pri uvozih, krati pa moramo razmisliti tudi o tem, kako lahko zmanjšamo eh, regulativno breme naših lastnih eh, ribičev. Hvala lepa. Hvala. Meni je bolj všeč sveža riba iz Škotske. Kriton Arsenis. Thank you very much, Mr. President. Hvala, predsednik. Ribogojstvo je pomemben sektor in lahko je uh, vzdržen, vzdržna dejavnost. To mora biti namen vsakršne uh, naše direktive, uh, prosite, uredbe. Standarde moramo zahtevati tudi pri uvozih ribe mislim, da naše predlogi grejo v dobro smer. Veliko dobrega dela so opravili tudi v odboru za ribištvo. Čestitam tudi poročevalki. Podaril pa bi naslednje vidike. Najprej vidik eh, varnosti potrošnikov in pa okolja. Eh, torej, eh, to, s čim se hranijo te ribe, še ni dovolj omenjeno v poročilu in potem eh, to, kar je bilo sporočeno v sporočilu komisije, to se mi zdi odvečno administrativno breme. Tudi s tem se moramo ukvarjati. Na ta način bomo lahko spodbujali to, te aktivnosti in zagotovili njihovo trajnost. sporočilo zahteva tudi diferenciran pristop za celotni sektor ribogojstva. Vendar pa to še ni uresničeno. Obstaja razlike med multinacionalnimi in pa majhnimi družinskimi podjetji. Obstaja poudarek na raz, raziskavah in razvoju in novih tehnologijah, ampak zdi se, da tukaj spet niso majhna in srednja velika podjetja tiste, ki tukaj profitirajo, ampak velika podjetja. Več eh, osredotočanja na okoljska vprašanja. Sporočilo zahteva smernice za uh, ribogojstvo na področjih eh, Natura 2000 in pa tudi v povezavi z vodno, uh, vodno direktivo. In mislim, da bi mi tukaj morali povdariti to, da to ne sme iti na račun ohranjanja biotske raznovrstnosti. Hvala. Hvala. Chris Davis. Hvala, predsednik. 70 odstotkov eh, rib, ki jih jemo, so ulovljene v vodah izven Evropske unije. In to povdarja razliko med ponudbo in popraševanjem v naših vodah. Zato, mati naš odgovor razviti, moramo ribogojstvo. Eh, pozdravljam prisotnost eh, Stuarta Stevensona, saj pozna ribogojstvo na škotskem in tudi vnaša tukaj nove vidike, nove perspektive. Problemi, eh, ki so povezani z ribogojstvom v Evropski uniji, imajo eh, opraviti z boleznimi rib, ki se jih eh, zadržuje v teh rezervatih, eh, naprimer nekakšne vodne oči, potem, potem izločki teh rib, ki se nahajajo v zaprtem prostoru in problem, ki ga to povzroča za onesnaženje vode in tako naprej. Um, vsi ti vidi, ki se omenjajo v medijih. Struan pravi, da imamo v Evropski uniji ribogojstvo, ki je zdravo, ki je varno in ki upošteva dobro počutje živali. Eh, vendar pa sam še vedno berem eh, to, kar piše v časopisih, berem tiste grozljive zgodbe. In uh, ž, upam, da bo tudi komisija upoštevala te zgodbe, kajti rad bi kakšen feedback o tem, kje smo zadeve izboljšali, v katero smer gremo in eh, kako lahko konkuriramo z tretjimi državami. Vesel sem, da se komisija v poročilu dotika nekaterih stvari, ki jih je omenil tudi Struan. Ne nazadnje se zavezujejo, da bodo zagotovile, da tretje države spoštujejo standarde, ki so enakovredni tistim v Evropski uniji. In to mora veljati Eh, za kakovost rib, ki jih prodajamo, moramo zagotoviti, da ne bo obstajalo nobeno tveganje onesnaženja. Eh, ne smemo prodajati rib, ki bi bile onesnažene za težkimi kovinami. To ne bi bilo spremljivo pod našimi pravili zdravstva. Povedalo mi je bilo, da Eh, če želiš proizvajati en kilogram eh, modroplavutega tuna, potrebuješ 20, kilomet, 20 eh, kilogramov hrane, zato da lahko nahraniš to ribo. Potem spet druge sem prebral drugačne podatke. Torej, želel bi si nekih objektivnih podatkov strani komisije o tem, tako da bomo vedeli, kakšne so razmere in kako jih lahko, kako jih lahko um, um, odpravimo. Moramo tudi um, zmanjšati zavržek rib, če ne rečem, da ga je potrebno popolnoma eliminirati. Moramo tudi najti dovolj rib, ki bodo krma drugim, uh, drugim ribam. Ampak seveda se tukaj postavlja vprašanje meja, na kateri točki začnemo ogrožati biotsko raznovrstnost saj seveda tudi onesnažujemo vode zaradi ribih farm, pa tudi zato, ker lovimo ribe samo zato, da bi zadostili povpraševanje naših eh, potrošnikov in supermarketov. Torej, pozdravljam poročilo in pozdravljam razpravo v povezavi s tem. Skušajmo biti kar se da objektivni in skušajmo zagotoviti, da bomo izpolnjevali cilje, ki jih želi izpolnjevati tudi struan, torej da bomo imeli ribo gojstvo, ki bo eh, čisto, higijensko in ki bo spoštovalo dobro počutje živali. Nick Griffith. Hvala, predsednik. Tukaj je veliko izzivov v povezavi za to hitro rastočo industrijo. Sam mislim, da je poročilo dobro. Samo nekaj manjših pripomp o izjavi A ki govori o seznamu stvari, ki povzročajo probleme, seveda um, vključuje oglikov dioksid, ki je um, gnojilo, ne omenja pa nekaterih kemikalij, PCB, uh, ki se znajdejo v vodi, ki pridajo skozi ribe, potem tudi v prehrambeno verigo človeka to so stranski učinki ribogojstva in uh, zato se v, naprimer, Združenem kraljestvu soočamo z vedno več tako imenovanimi uh, hermafroditskimi ribami, torej ribami obeh spolov, ki tudi povzročajo določene zdravstvene probleme. To bo tudi pripeljalo do zmanjšanja zaupanja v to zelo pomembno industrijo. Thank you, Esther de Lange. Esther de Lange. Hvala. Paul McCartney nam je priporočal, da naj uh, v petek zvečer jemo ribe, ampak uh, vprašanje je, če ne bomo več jedli rib, kaj potem sploh lahko še jemo? Številni ljudje so se odločili, da ribogojstvo samo po sebi ni nič slabega. Poročilo podarja negativne vidike. To razumem, če imaš eh, tako omejeno število znakov, je težko eh, obravnavati vse vidike. Ampak eh, to je besedilo, ki pravi, ribogojstvo samo po sebi ni slabo, ampak mora potekati pod nadzorovanimi pogoji. Eh, in eh, nujno to ni nekaj, kar bi onesnaževalo okolje. Tukaj sta bila podana eh, dva predloga. Prvič naj bi uložili predloge spremembe. Sam, sama ne bom uložila uh, predlogov sprememb, ampak bom povezala, povedala nekaj v poslavi s tem, kar je povedal Struan Stevenson. Pred kratkim sem se obrnila na komisijo in sem jih vprašala, ali so pripravljeni eh, preučevati razmere v azijskih državah, naprimer v. Vietnamu v povezavi z ribo Pangazijem. Vedno več poročil priča o tem, da voda vsebuje težke kovine in druge uh, substance in zato se to nahaja tudi v ribah, to ogroža zdravje in zato bi komisija si morda morala ustvariti sliko o teh razmerah, če to ogroža naše zdrav, zdravje. In uh, drugič. Problemi, ki jih s katerimi se soočamo, izhajajo tudi iz razlik v zakonodaji. Obstajajo podjetja v Evropski uniji, ki pravijo, da bodo obrate prestavile v Čile, ker so naprimer tam standardi nižji. Eh, no, če, ugotovo, če ugotovimo takšne primere, potem se moramo obrniti na komisijo, moramo opozoriti na proizvode, ki ne odgovarjajo evropskim standardom. Ne smemo dovoliti, da bi proizvodi, ki ne zadovoljujejo standardov, prišli na evropski trg. Tukaj mora svoje jasno stališče pokazati tudi komisija. Če tega ne bo naredila, ne bomo rešili uh, problemov. Torej, to sta dva uh, konkretna predloga, morda bi lahko bila upoštevana tudi v predlogi sprememb. Ana Oswald. Er Hvala lepa. Veliko dobrih vprašanj je že bilo postavljenih. Tudi sama bi se želela zahvaliti struanom Struanu in Niku za pripombe. Podala sta dobre predloge. Imam vprašanje, ali veste ali, ali veste, ali obstajajo informacije o tem, koliko prostora določena vrsta ribe potrebuje za uh, življenje. Slišali smo, da ribe trpijo stres, da zaradi tega proizvajajo stresne hormone. In uh, proti temu se na to borijo z eh, antibiotiki, z narkotiki in vse te substance na to končajo v nas, ko jemo ribe. Zanima me, ali obstaja kakšno poročilo v povezavi s tem, koliko prostora potrebuje riba za to, da ne trpi stresa. Teodorus, Teodorus Gilikagis. Thank you, Mr. President. Uh, a, a few... Hvala. Nekaj pripomb. To poročilo daje vtis, da je ribogojstvo dobra stvar, da je to nekaj, na kar moramo gledati z razumevanjem. Ampak po mojem mnenju tukaj manjka. Zelo pomembno načelo. Namreč naslednje. Ribogojstvo nam v osnovi dovoljuje, da rešujemo dele našega okolja, torej tiste, kjer eh, lovimo ribe ali pa kjer eh, se dogaja prekomerni ulov. In to je pomembno ne samo v Evropi, ampak posod po svetu. Vemo, kakšni so kakšne so nevarnosti in posledice prekomernega ulova. Ti problemi so univerzalni in zato bi ta točka morala biti poštevana v poročilu. Ne smemo reči, to je samo neka dodatna industrija. Ima pozitiven okoljski učinek, če se jo izvaja na pravilen način. To je prva pripomba. Drugič, strinjam se s tistimi kolegi, ki so omenjali nepravično konkurenco. Tako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 povezavi z vprašanjem ljubogojstva. Poznamo, kakšna, kakšne so razmere, poznamo oziroma vemo, da potrebujemo trajnostno ribogojstvo in da potrebujemo globalni pristop. Razvoj ribogojstva eh, oziroma ribogojstvo se je razvilo zaradi določenih vrst, ki so vedno redkejše, zaradi določenih vrst rib, ki izumirajo. Eh, vemo, da uporabljamo tudi majhne ribe, zato da hranimo ribe v ribogojnicah. Zato me zanima, kako lahko zagotovimo globalni pristop k temu vprašanju. Zahvaljujem se tudi poročevalki za točke, ki jih je osvetlila v poročilu ampak mislim, da si moramo povez, postaviti tudi določena vsebinska vprašanja. Vsakeč, ko govorimo o okolju in o razpoložljivosti virov, moramo zagotoviti, da bo naša rešitev takšna, da ne bo ustvarjala novih problemov. Zagotoviti moramo, da naša rešitev ne bo slabša kot osnovna situacija. Kako lahko zagotovimo trajnostno ribogojstvo? in kako lahko hkrati upoštevamo trenutne razmere. E, torej, glede e, ribjih staležev e, in kako lahko zagotovimo, da se problemi ne bodo preprosto preselili v Čile ali pa kamorkoli drugot po svetu. Ne želim postaviti vprašanja ali ponuditi odgovora. Želim, da bi razmislili o naši metodologiji. Ko govorimo o ribištvu, se soočamo z vprašanji, ki se vedno znova ponavljajo. Vedno znova, ko pride do upada eh, določenih virov, ki so pomembni za človeštvo. Kako lahko zagotovimo oceno vpliva odločitev, ki jih eh, sprejemamo? Kako lahko odpravimo napake iz preteklosti in kako lahko zagotovimo, da razmere, ki jih bomo ustvarili, ne bodo slabše kot trenutne. Da, pred kratkim sem se udeležil konference o ribogojstvu v mojem rodnem mestu in sem izvedel, da so številne ribogojnice bile zaprte. Zato, ker eh, je prišlo do številnih uh, infekcij, do drugih bolezni in zato te ribogojnice enostavno niso bile uspešne. To je zelo odgovorna dejavnost in številni so želeli na hitro zaslužiti, brez da bi se predtem ustrezno informirali. Zato so umrle številne ribe in uh, to ni imelo nobenega pozitivnega učinka. Uh, Pomembno je to zlasti, ko gre za ribogojnico um, na celini. V morju je morda drugače, ampak številni želijo imeti ribogojnice v, v močvirjih ali pa v jezerih in pogosto so takšni obrati potem neuspešni. Imeli smo vprašanja za komisijo najprej o kakovostnih standardih v Evropske uniji in o nadzoru. In gospod Weissenberger bo nekaj povedal, gospod Weissengerber bo nekaj povedal o tem. Ja, bitte. Merci, monsieur le président. Je souhaiterais tout d'abord rappeler qu'effectivement. Hvala lepa. Gospod predsednik, spomnil bi vas na to, zakaj je sploh bila sprejeta ta pobuda. slišali smo malo o vsem in o tem je razmišljala tudi komisija. Poslanci so že izpostavili vprašanja, o katerih je razmišljala tudi komisija. Ribogojstvo se je močno razvilo povsod po svetu. Veliko povpraševanje obstaja. Pa ribah in drugih proizvodih iz ribogojstva. Kar zadeva Evropo, gre tukaj predvsem za ribogojstvo in pa za gojanje školk. To predstavlja polovico evropske proizvodnje in tega ne smemo pozabiti. kar zadeva trajnostno ribogojstvo, leta 2002 smo že ugotovili, da trajnostno ribogojstvo predstavlja veliko boljšo alternativo, kar zadeva zaščito potrošnikov, pa tudi kar zadeva zaščito živali. V zadnjih dveh letih smo morali ugotoviti tudi, da se celotno ribogojstvo v Evropi skoraj da ni premaknilo. Gre za 1,2-1,3 milijarde ton, toliko znaša povprečna proizvodnja v Evropi in ta številka se ni spremenila, čeprav smo pričakovali, da bo prišlo do večje proizvodnje. Leta 2007 smo se skušali posvetovati z vsemi deležniki, da bi našli razloge za to. Razlogi so bili pravzaprav preprosti. Evropa uporablja najstrožja merila, kar zadeva zaščito okolja, kar zadeva zaščito potrošnikov. Po strategiji iz leta 2002 smo sprejeli tudi uredbo, ki je namenjena nadzoru eksotičnih vrst v ribogojstvu. Edini smo, ki imamo takšno uredbo, ki pa je namenjena tudi zaščiti raznolikosti vrst. Ne želimo, da bi ribogojstvo v Evropi ne bilo trajnostno. Veliki ziv je tudi, kot je dejal gospod Stevenson, omejiti število zakonodaje skupnosti, pa tudi držav članic. Zaradi velikega obsega zakonodaje ribogojstvo v Evropski uniji skoraj da ni konkurenčno z proizvodnjo iz tujine. Poleg tega pa se moramo vprašati tudi, kaj se zgodi z uvoženimi izdelki. Potrebno si je zastaviti vprašanje povezano z zdravjem potrošnikov. Pravzaprav bi morali uvoženi izdelki izpolnjevati enake standarde kot eh, izdelki proizvedeni doma. Ampak temu ni vedno tako, se ne moremo nadzirati proizvodnje v tretjih državah. Kar zadeva enakopravnost, pa se moramo vprašati tudi, ali Želimo poskrbeti za zaščito okolja le v Evropski uniji ali tudi povsod po svetu. Poslanci so zastavili tudi vprašanja v povezavi z eh, živili, potem z eh, varstvom okolja ter eh, z kloniranjem, vendar pa ne vem, ali bi naj natančno odgovoril na ta vprašanja. Ne. Vidim, da so vam bila zastavljena določeno vprašanje, na katero očitno niste zadovoljivo odgovorili, kajti nekateri poslanci ponovno želijo besedi. Chris Davis, hvala lepa komisiji za to pojasnilo. V dokumentu pa komisija pravi, da kar zadeva dobro počutje živali in pa zdravje potrošnikov, da bo komisija zagotovila, da bodo tretje države spoštovale standarde, vsaj minimalne standarde, ki so zapisane, zapisani v evropski zakonodaji. Ampak pravkar ste dejali, da to ni mogoče ali lahko to prosim obrazložite. Potem pa certifikati, kaj lahko še storimo, kakšen sistem že obstaja. Ali lahko storimo še več, da bi zmanjšali razliko med našimi standardi in pa standardi v tretjih državah. Ja, tudi moje vprašanje se nanaša na to. Po eni strani gre tukaj za zdravje potrošnikov, po drugi strani pa za dobro počutje živali. Vem, da bi bilo lažje prepovedati uvoz iz tujine, če bi obstajala grožnja za zdravje naših potrošnikov. Torej, če se osredotočimo zgolj na zdravje naših potrošnikov, potem imamo zares dobrega aduta, kajti komisija vedno znavo povdarja, da morajo uvoženi izdelki izpolnjevati enake standarde kot izdelki proizvedeni v Evropski uniji in mene zanima, kako nameravate to nadzorovati. Kaj pa ekološka proizvodnja na kitajskem, ali jo nadzirate ali verjamete nekemu pismu iz Kitajske, ki pravi, ja, naši izdelki so biološko neoporečni. In še moje drugo vprašanje. To vprašanje sem tudi pisno predložila. Vendar seveda čakam na odgovor, kaj ti vem, da nekaj časa traja tudi, da bo pripravljen prevod. Zanima me, kakšni so pogoji za proizvodnjo oziroma za ribogojstvo v tretjih državah, kot recimo v Vietnamu in druge, kar zadeva vsebnost težkih kovin in tako naprej. Če je dokazano, da ribe, ki prihajajo iz tujine, vsebujejo te snovi, potem so zadeve jasne in bi lahko ta uvoz prepovedali. Dobro, dve konkretni vprašanji za komisijo. Tout d'abord pour ce qui relève de la. Hvala lepa. Najprej kar zadeva zadnje vprašanje. Ne morem govoriti o programu eh, generalne direkcije Sanko, kajti tukaj zastopam generalno direkcijo za ribištvo. Torej natančno na ta vprašanje ne morem odgovoriti, na vprašanje povezane z zdravjem potrošnikov. Veste, da imamo zakonodajo, ki nam omogoča uvedbo trgovinskih ovir. Imamo direktivo o dobrem počutju živali, o zdravju živali. Tukaj gre za preprečevanje infekcij, recimo pri proizvodni školki in tako naprej gre tudi za prenosljive bolezni, ki jih lahko ribe in morski sadeži prenašajo. Vendar to velja zgolj za določene bolezni, ki so natančno zapisane v direktivi. Umamo torej ustrezne okrepe, vendar pa ne govorimo o vseh posameznih boleznih. Svetovna trgovina je tudi predmet svetovne organizacije za živali in ta agencija bi se morala ukvarjati konkretno z temi zdravstvenimi vidiki. Potem pa varstvo potrošnikov, ja seveda to je zelo pomembno. Obstaja Ja, dobri sistemi obveščanja, poleg tega pa so tukaj inšpekcijski pregledi in tako naprej. Ne poznam natančno delovnega programa inšpektorjev, ne vem, ali bodo šli v, odšli v Vietnam ali ne, vendar pa lahko vaše vprašanje posredujem naprej. Vendar pa pri tej razpravi ne moremo pozabiti, da obstaja prostovoljno certificiranje strani proizvajalcev. Od lanskega leta pa imamo tudi evropske norme, evropska pravila. In imamo sistem, ki temeli na prostovoljnih normah. Poleg tega pa moramo tudi pri evropskih proizvajalcih dokazati, da so kriteriji izpolnjeni. potem, kar zadeva certificiranje, tega nisem natančno izpostavil. Moramo poskušati definirati trajnostno ribogojstvo na mednarodni ravni. Sredi februarja bo v VAU potekala naslednja tehnična seja na temo kriterijev za trajnostno ribogojstvo vendar pa, kot veste, bodo najbrž sprijeti minimalni kriteriji, kajti potrebno je soglasje vseh držav. Vendar pa želi komisija seveda nadaljevati z razvojem evropskih kriterijev, evropskih norm. Upam, gospod predsednik, da sem s tem odgovoril na vprašanje. Ja? ja, heel kort. Ik ben... Hvala lepa, želi poročevalka še enkrat besedo. Ja. Veselime, da smo imeli tako široko razpravo. Hvala tudi za prispevke vseh kolegov. Če pomislimo na to, da smo najprej imeli razpravo o tem, ali sploh potrebujemo mnenje odbora za okolje, potem lahko sedaj ugotovimo, da je dobro, da smo takšno mnenje pripravili. Pozljivo sem vam prisluhnila in vesela sem, da sem ravno jaz pripravila to besedilo. Dejali ste, da je moj pristop eh, precej negativen. Ja, vem, da obstaja precej pozitivnih vidikov, ki so s tem tudi povezani. Vendar pa bodo pozitivne vidike izpostavili v odboru za ribištvo. Sama pa sem želela izpostaviti težave, ki se pojavljajo na tem področju. Ampak, recimo, ko gre za prekomeren ulov, se moramo zavedati vseh posameznih vidikov. Potem pa ekološka oznaka. To se mi zdi zelo dobra ideja in ta predlog spremembe bom vsekakor podprla. Številne kolegice in kolegi so govorili tudi o sodelovanju z tretjimi državami, o kakovosti proizvodnje v teh državah. In to je tudi razlog, da sem v svoje poročilo vključila točko 4. Govorim o dovoljenju za promet, ki je potrebno za uvedbo oziroma za ribogojstvo novih živalskih in rastlinskih vrst. Potem so tukaj še okoljski vidiki in pa dobro počutje živali. O tej temi, oziroma na to temo že imamo določeno zakonodajo, če pa imajo kolegi še kakšne boljše ideje, so ti seveda dobrodošle. Tukaj je bilo še vprašanje, ali tudi ribe potrebuje določen prostor, tako kot recimo kokoši. Ja, vem, da obstajajo določeni pogoji, ampak se ne spomnim natančnih številk. Obstajajo pa konkretni podatki, ki jih lahko vsekakor najdem. Številne organizacije za varstvo živali imajo namreč ustrezne podatke in strinjam se tudi z gospo Lepaš, da če se že ukvarjamo z to temo, da si moramo potem zastaviti temeljno vprašanje. Namreč, ali bomo lahko našli rešitev za prekomeren ulov oziroma za prekomeren ribolov in ali se lahko izognemo negativnim posledicam. Hvala lepa za vse prispevke in za predloge sprememb. Hvala lepa, gospa Leotard, ki je navdušena nad dobrim odzivom na to poročilo. Številni kolegi se s tem ukvarjajo. 2. februar je rok za vložitev predlogov spremem. 23. februarja pa bomo o tem glasovali. Sedaj pa prehajamo k točkama 5 in 6. Tukaj gre za farmakovigilanco zdravil. To je del svežnja o zdravilih. Gre za prvo branje. Naša poročevalka pa je Linda McEwen, ki je dajem besedo. Um, um, Hvala lepa, gospod predsednik. Naj samo spomnim tiste, ki niso bili tukaj, ko smo o tem prvič razpravljali novembra. In sicer bi rada upozorila, da bomo skupaj obravnavali obe poročili o farmakovigilanci. Gre za nadzor nad zdravili, ki so že dobila dovoljenje za prodajo. Veliko ljudi namreč zboli zaradi stranskih učinkov zdravil in zato se moramo zavedati, da je to zelo pomemben vidik varstva potrošnikov. Včasih namreč do posledic pride šele kasneje. Šele ko vidimo ljudi, ki imajo težave zaradi uživanja določenih zdravil, lahko pridemo do zaključka, da imajo ta zdravila neželene učinke. V skladu z trenutno evropsko zakonodajo obstajata dva postopka za odobritev zdravil, namreč centralizirani postopek oziroma postopek vzajemnega priznavanja, ker neka država prevzame vodilno vlogo pri oceni novega zdravila in pa drugi sistem, kjer farmacevtsko podjetje predloži vlogo in sicer agenciji EMEA, Evropske agencije za zdravila. <coughs> ni nobene obveze, da bi morala vsa zdravila biti obravnavana po centraliziranem postopku, vendar pa je obvezna uporaba centraliziranega sistema, recimo pri biotehnologiji, zdravilom proti raku, zdravilom proti virusu HIV, neurodegrativnim zdravilom in tako naprej. Centraliziran postopek, ki poteka preko EMEJE, je tudi ustrezno določen v uredbi in direktivi, vendar komisija predlaga, da bi posodobili tako uredbo, kakor tudi direktivo. V svoji obrazložitvi bom torej govorila tako o uredbi, kakor tudi o direktivi. Ključ do dobrega sistema farmakovigilance je dobro poročanje in pa spremljanje neželenih učinkov zdravil. Kajti, ko enkrat ugotovimo, da imamo težave z določenim zdravilom, lahko ocenimo tveganje in lahko spremenimo način predpisovanja zdravila ali pa zagotovimo boljše informacije o uporabi zdravila ali pa zdravilo popolnoma umaknemo iz prometa. Pomembno je torej, kako spremljamo neželene učinke zdravil, pomembno je, Da, tako farmacevtska podjetja, kakor uh, uporabniki, torej bolniki in pa zdravstveno osebje poročajo o neželenih učinkih zdravil. Potrebno je vzpostaviti sistem, ki bo spremljal neželene učinke zdravil in tudi ustrezen sistem spremljanja, tako da bomo lahko zaščitili javno zdravje. Države članice že leta sedaj sodelujejo na tem področju vendar pa mislim, da bi lahko še nadalje izboljšali naše sodelovanje, kar zadeva neželene učinke zdravil. Več znanja bomo imeli o neželenih učinkih zdravil, bolje bo. Zaradi tega mislim, da je zelo pomembno, da sodelujemo na evropski ravni. Kajti tako bomo hitreje ugotovili, da ima določeno zdravilo neželene učinke. V zadnjih letih Evropska komisija razvija tak centraliziran sistem in pa podatkovno bazo Eudra Vigilance, ki zbira podatke tako farmacijskih podjetij, kakor tudi pristojnih organov v državah članicah. Če si ogledamo veljavno zakonodajo, naj najprej spostavim nekaj področji, kjer komisijo podpiram. Najprej, ko gre za strukturo odborov za farmakovigilanco. Trenutno imamo odbor za farmakovigilanco, ki pa je precej šibek in komisija bi ga rada okrepila in predlaga, da bi bil vzpostavljen nov odbor znotraj EMEje, torej Evropske agencije za zdravila komisija predlaga, da bi bilo v tem odboru zastopano znanstveno osebje in ne predstavniki držav članic in zato obstajajo pripombe držav članic in pa pomisleki v svetu. Mislim, da potrebujemo takšen odbor v EMEI, kajti javnost je predvsej zaskrbljena zaradi javnega zdravja in neželenih učinkov zdravil in zaradi tega razumem države članice, da bi rade bile zastopane v takšnem odboru. Vendar pa mislim, da bi morali v ta odbor vključiti tudi predstavnike eh, zdravstvenega osebja in pa predstavnike bolnikov. Če želimo izboljšati ta odbor, potem moramo spremeniti tudi odgovornost odbora. Namreč doslej je ta odbor bil le svetovalni odbor za oceno tvegan in je le predstavil poročilo, ki je bilo potem posredovano odbora za zdravila za uporabo v humani medicini, ki pa je potem lahko upošteval rezultate tega poročila ali ne. Zato mislim, da bi bilo boljše, če bi odobritev zdravil ločili od nadaljnega spremljanja zdravil zaradi tega priporočam, da svetovalni odbor poda priporočilo odboru za zdravila za uporabo v humani medicini in da se potem končna odločitev sprejme znotraj EMEje. Kar zadeva podatkovno bazo, obstajajo veliki pomisleki v svetu, kajte države članice so razvile svoj sistem zbiranja informacij in teh informacij ne, želite, ne želijo posredovati v evropsko podatkovno bazo. Namreč pa razumem, da države članice oziroma ministri za zdravstvo želijo biti seznanjeni z neželenimi učinki zdravil v posamezni državi članici, vendar pa se morajo zavedati tudi, kako pomembna je centralizirana podatkovna baza. Komisija predlaga, da če je komisija ugotovila, da ima določeno zdravilo neželene učinke, da bi morala o tem seznaniti podatkovno bazo Eudrovigilance in ta bi potem posredovala podatke o teh neželenih učinkih državam članicam. o svetu, za svetom bomo najbrž, najbrž razpravljali o tem, kako učinkovit je nadzor nad neželenimi učinki zdravil. Trenutno se podatkovno, podatkovno bazo vključuje le močne neželene učinke zdravil, vendar pa komisija sedaj predlaga, da bi v to podatkovno bazo vključili tudi manj resne neželene učinke. Obstaja seveda bojazen, da bi bila ta podatkovna zbirka potem preobsežna in o tem se moramo pogovarjati za emejo. Tretja, tretje področje, o katerem želim govoriti, je vloga bolnikov. Komisija predlaga, da bi bolniki morali imeti možnost, da poročajo neposredno pristojnim organom ne predlagajo, da bi se bolniki obrnili neposredno na podatkovno zbirko, ampak da se torej obrnejo na pristojne organe in poročajo o neželenih učinkih. Takšna praksa že obstaja v številnih državah, recimo od leta 60 v Združenem kraljestvu, tudi na Danskem in na Nizozemskem imajo podoben sistem, Švedskem pa tudi v Franciji. Švedskem in v Franciji se lahko bolniki obrnejo na organizacije za zaščito bolnikov. Mislim, da bi morali podpreti komisijo, kar zadeva poročanje bolnikov o neželenih učinkih, ampak mislim, da bi morali olajšati bolnikom dostop do pristojnih organov. Mislim, da bi morali zagotoviti, da bo zdravilom priložena poleg informacije o zdravilih tudi ustrezna telefonska številka, na katero se lahko obrnejo. Potem pa so tukaj še zdravila, ki so se prvič pojavila na trgu in ki spremljajo določeni pogoji farmacijska podjetja morajo izvesti ustrezne študije in v tem času, ko farmacijsko podjetje izvaja takšne študije, bolniki seveda že uživajo takšna zdravila in komisija predlaga, da bi bili bolniki seznanjeni s tem dejstvom. Razumem, da nekateri menijo, da bomo s tem zgolj uznemerili bolnike, drugi pa pravijo, da bi seveda bolniki morali biti s tem seznanjeni. Nekatera farmacevtska podjetja, s katerimi sem se pogovarjala, niso navdušena nad eh, to pobudo. Pravijo, da če bodo bolniki videli določen simbol na zdravilu, da se to zdravilo strogo nadzira, da potem tega zdravila ne bodo želeli jemati vendar pa imajo vsa zdravila določene koristi, nobeno zdravilo pa ni povsem varno, kajti lahko pride do alergije na to zdravilo pri posamezniku, ki pa ni običajna reakcija na zdravilo pri večini uporabnikov. Lahko, oziroma komisija predlaga, da bi eh, takšno zdravilo imenovali strogo nadzorovano zdravilo. Ne vem, ali se posem strinjam z tem nazivom. Bolnike bi lahko seznanili s tem, da uživajo strogo nadzorovano zdravilo, tako da bi zdravilo označili z simbolom in sicer z črnim trikotnikom, ki bi moral biti vključen v informacije o zdravilu. Potem pa so tukaj še informacije o varnosti uporabe zdravila. Komisija predlaga, da bi vključili v navodila za uporabo črna okenca, kjer bi bila zapisana najpomembnejše informacije o zdravilu. Odzivi Na to so različni, kajti nekateri pravijo, to, kar je pomembno za določenega bolnika, morda ni pomembno za nekega drugega bolnika. Kako lahko torej izberemo ključne zadeve? Drugi pa pravijo, da je v tem trenutku v navodilih za uporabo toliko informacij, da tega zdravila potem, če vse prebereš, nikoli ne vzameš. Farmacijska podjetja namreč, se namreč zatem zaščitijo, in v navodila za uporabo vključijo vse mogoče informacije. S tem se deloma strinjam, vendar pa mislim, da težav ne bomo rešili v okviru te zakonodaje. Koliko razumem, bo EMEA ta mesec, ne vem, če se bo to tudi dejansko zgodilo, pričela z postopkom posvetovanja o navodilih za uporabo. Navodilih za uporabo zdravil. Veselim se že na že odzivov kolegov, vendar pa mislim, da bi se zagotovo morali posvetiti temu vprašanju, ko obravnavamo navodila za uporabo zdravil. Namreč ta navodila morajo biti koristna za bolnike. Ne smejo predstavljati le skupek informacij. Komisija bo predlagala tudi pobude za izboljšanje preglednosti. Za povečanje preglednosti sistema farmakovigilance v Evropske uniji, tako da bo tudi javnost imela dostop eh, do podatkov o farmakovigilanci. Seveda pa je potrebno sprejeti odločitev o tem, koliko informacij bo dejansko javnih. Pozdravljam predlog komisije. Vendar pa mislim, da obstajajo tudi problemi z eh, komercialnimi interesi in pa z javno dostopnimi informacijami. Podpiram tudi javne posvete o zdravilih, ko pride do neželenih učinkov zdravil. Namreč eh, takšen postopek že imajo v ZDA in vsekakor ga podpiram tudi pri nas. Kolegi so zastavili tudi vprašanje, kako bi lahko skrbeli za financiranje postopka farmakovigilance v določenih državah. Pristojne organe za farmakovigilanco financira 100 odstotno javna uprava. Kaj ti, če bi morala, morali ti odbori oziroma ti organi plačevati davek, potem bi eh, ti podatki ne bili objektivni. Recimo v Združenem kraljestvu je to nekoliko drugače. Ti organi se financirajo deloma iz javnih sredstev, deloma pa iz eh, davkov, ki jih plačujejo farmacijska podjetja. Mislim, da bi podoben sistem lahko uvedli tudi na evropski ravni. Ampak, če si ogledamo to področje v Evropski uniji, lahko vidimo, da gre tukaj pravzaprav za umetno delitev bremena. Mislim pa, da vsekakor ni težav v povezavi z objektivnostjo organov za farmakovigilanco. Mislim, da objektivnost ni povezana zgolj z financiranjem, ampak eh, predvsem z delom posameznikov in z preglednostjo. Zato mislim, da lahko podprem predlog komisije glede financiranja. Veliko je še drugih vprašanj, o katerih mislim, da bi morali razpravljati, vendar pa bom zaenkrat s tem zaključila in veselim se že komentarjev koliko. Ja, vielen Dank, äh, Linda McEwen, für den Bericht. Hvala lepa, Linda McEwen, za poročilo. To je zagotovo ena izmed najpomembnejših tem, kar zadeva javno zdravje. Zagotoviti moramo varnost zdravil, imamo notranji trg 27 držav članic, ki morajo na tem področju seveda sodelovati, tako da bi lahko zagotovili 100 odstotno varnost zdravil, če je tole mogoče. Slišali smo, da obstajajo še določene pomankljivosti. O dogodku v neki državi članici je potrebno takoj poročati tudi v drugih državah članicah, poleg tega pa potrebujemo skupne standarde za zdravila. Nekaj kolegov se je javilo k besedi. Najprej Pilar Ajuzo. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poročevalki Lindy McEwen ki je res spregovorila o ključnih točkah tega poročila. Hkrati pa tudi o problematičnih točkah oziroma potencijalno problematičnih točkah. Mislim, da je načeloma predlog komisije spremljiv, kot je dejala poročevalka McEwen, vendar pa so v poročilo gospe McEwen res izpostavljeni ključni vidiki. kar zadeva prvo točko, nimam nič proti predlogu kolegice McEwan, kar zadeva svetovalni odbor za oceno tvega na področju farmakovigilance. Ta odbor naj bi zamenjal sedanje delovne skupine za farmakovigilanco. Poleg tega se strinjam tudi, da bi bili predstavniki držav članic, predstavniki bolnikov in pa predstavniki zdravstvenega osebja zastopani v takšnem odboru, Vendar pa poročevalka pravi, da takšen odbor ne bi smel biti svetovalni odbor, ampak da bi moral imeti možnost podati priporočila. Kar zadeva odbor CHMP, torej odbor za zdravila za uporabo v humani medicini, ta lahko priporočila sprejme le, če so na voljo ustrezni zdravstveni dokazi. Imam pa tudi vprašanje. če določeno priporočilo ne bo sprejeto, kdo bo imel zadnjo besedo. Kar zadeva znanstvena dognanja, so možni različni odzivi. Torej, zanima me, kdo bo imel zadnjo besedo. Ali je določeno znanstveno dognanje spremljivo ali ne? Ali je utemeljitev zadostna ali ne? Potem pa k podatkovni zbirki tudi z tem se strinjam. Mislim, da mora priti do neposrednega poročanja o neželenih učinka, učinkih in da morajo biti takšni podatki takoj vključeni tudi v centraliziran sistem. Poročilo je odlično zapisano, vendar pa vsi vemo, da papir veliko prenese, kakšno pa je dejansko stanje. To podatkovno zbirko bo potrebno, podatkovno bazo bo potrebno najprej izgraditi in vsi vemo, da bo to vzelo najbrž kar precej časa. Strinjam se da je potrebno o neželenih učinkih poročati neposredno podatkovni bazi in ne pristojnim organom. Seveda pa bolnikov ne moremo obravnavati enako, kajti učinki so pri posameznih bolnikih različni in izogniti se moramo nasprotujočim si informacijam, kajti to nam ne bo pomagalo. Potem spletni portal, strinjam se z gospod McEwen. Komisija je predlagala tudi, da bi poskrbeli tudi za povzetek najpomembnejših informacij za bolnike in te informacije bi morali vključiti v navodila za uporabo. Leta 2003 smo o tem že razpravljali in takrat smo dejali, da morajo navodila za uporabo vključevati zgolj najpomembnejše informacije in da morajo biti ta navodila lahko berljiva. Mislim, da ima povzetek več slabih kot dobrih strani. Namreč farmacijska podjetja bi imela dodatno delo z pripravo takšnega povzetka. Lahko se zgodi tudi, da bo bolnik prebral le povzetek in ne vseh informacij, kar bi bilo prav tako kontraproduktivno. Bolniki bi lahko recimo prebrali zgolj negativne vidike, pri čemer pa se moramo zavedati, da ima vsako zdravilo tako pozitivne, kakor tudi negativne učinke. Različen mora biti tudi pristop eh, do bolnikov. Vse skupaj je namreč odvisno od starosti, od stopnje izobrazbe in tako naprej. Vse informacije niso relevantne za vse. Če bomo torej dodali povzetek, bo to povzetek povzetka in vsa zadeva se bo še bolj zapletla. Navodila za uporabo bodo težko razumljiva in povzročili bomo še večjo zmešnjavo pri bolnikih. Komisija mora izvesti študijo o navodilih za uporabo in, če je potrebno, naj potem poda predlog potem pa oznaka, namreč narobe obrnjen črni trikotnik, ki naj bi nakazal, da je to zdravilo pod strogim nadzorom, da se še izvajajo študije o vplivu zdravila. Mislim, da je ta predlog dober. Naslednja točka. Namreč stroški v primerjavi z koristnostjo, pri posvetih mora biti prisoten tudi član odbora za varnost zdravil in potrebno je upoštevati tudi različne učinke. Lahko se namreč zgodi, da nek bolnik vzame zdravilo, ki je sicer dobro za večino bolnikov, da pa ima to zdravilo pri njem večje neželene učinke kot pri drugih bolnikih. Najlepša hvala. Kolegica Parvanova. Najprej bi se rada zahvalila kolegici Makevan za njeno poročilo. Um, Torej, seveda, tak sistem potrebuje maksimalne, najviše standarde in moramo delati ravno v to smer. In zaradi tega podpiramo vse, kar je predlagalo, vsekakor poročilo bi lahko še dopolnili in imamo tukaj vrsto pomembnih točk, bodi si k predlogu uredbe kot direktive, predvsem kar zadeva varnost, preglednost in tudi zaupnost. Mislim, da vprašanje zaupnosti je ključnega pomena za vse deležnike, za vse subjekte. Predvsem moramo imeti v uh, mislih eh, bolnika, ki potrebuje tudi uh, ustrezno zaupno obravnavo njegovega zdravljena. Ni potrebno uh, se na to spomniti, ko govorimo o določenih zdravilih, ko je treba poštovati v pozitivne učinke, negativne učinke, torej neželene učinke, nedvomno ne smemo tudi eh, nekako demotivirati bolnika, eh, da bi se vzdržal od določene vrste zdravljenja. Tu je seveda tudi <clears throat> bolniško osebje mora biti ustrezno, ustrezen odnos, ki temelji na zaupanju, tudi nacionalne, eh, nacionalni organi in podjetja morajo sodelovati pri tem zakondajnem aktu, ki ga želimo oblikovati. Svoje predloge in priporočila sem oblikovala v treh sklopih prvi sklop zadeva eh, predvsem svetovalni odbor za oceno tvega na področju farmakovigilance. Predlog gre v pravo smer. Vsekakor pa se sprašujem, ali 27 predstavnikov iz, treh, iz držav članic plus 3 predstavniki bolnikov, znanstvenikov in bolniškega osebja, ali bo to dovolj učinkovito, ali bodo dosegli določeno soglasje v zvezi z vidiki, ki jih je treba potem predložiti v oceno CHMP-ju. <clears throat> Tukaj imamo torej dva odbora. Kdo bo odgovoren za končno odločitev in katere bodo posledice možnega nesporozuma recimo eh, pri eh, javnosti? Ali ne bi potrebovali morda en eh, usklajevalni odbor ali kaj takega? Javne predstavitve, seveda, to je nekaj pozitivnega za spodbujanje zaupanja in eh, za preglednost. To, da če si ogledamo tudi model v Združenih državah in eh, tudi sistem, po katerem deluje ameriški organ FDA, potem lahko rečemo, da moramo nujno to upoštevati in eh, tudi, eh, kar zadeva eh, člane CHMP-ja in drugi svetovalni odbor, bi se morali združiti na to vrstnih javnih predstavitvah. <clears throat> Moramo torej raširiti obsege to vrstnih posvetovanj in to je v korist javnosti in bovnikov. Kaj zadeva drugi sklop in sicer ukrepe ki, v zvezi z navodili za uporabo za bovnike, ki morajo vključevati bistvene informacije? Sicer nekdo je povedal, da že obstaja neke vrste povzetek in uh, zaradi tega je težko naknadno opredeljevati, kaj naj vključimo v ta povzetek. Moramo upoštevati torej tudi navodila, ki so zajeta v uh, splošnih navodilih za uporabo. Uh, to pa je uh, v pristojnosti druge direktive z tega področja. dejansko obstajajo določene informacije, ki uh, jih eh, lahko bolnik ustrezno upošteva, druge informacije pa, ki so lahko samo v domeni znanstvenikov in eh, pa uh, ljudi, ki se spoznajo na določeno temo. Bovnike moramo ustrezno obveščati o uh, zdravilih, ki jih jemljajo uh, in hkrati moramo to ustrezno nadzirati. Imamo celo vrsto drugih postopkov, ki se ne eh, strogo nadzirajo, zato bi predlagala, bi predlagala da napišemo Eh, da upišemo tudi ustrezno spremljanje po eh, odobritvi, torej zato, da se izognemo v beseditvi oziroma formulaciji intensive monitoring, eh, torej da se izognemo formulaciji strogo nadziranje, ampak to prepuščam seveda tudi v oceno <clears throat> tistim, ki so angliško govoreči. Poleg tega pa tudi omenjanje novih informacij, predvsem za kar zadeva nove neželene učinke, ki bi naj bi bili omenjeni. Sveda, tukaj bi lahko ustvarili neke vrste predsodek in bolnik bi lahko mislil, da to, kar je zapisano v debelem tisku, je bolj pomembno, zato bi pač podprla drugačen pristop. Hkrati pa seveda je ustvarjeno treba tudi eh, tako ali drugače omenjati eh, obstoj določenega nadaljnega nadziranja. Hkrati pa mislim, da kar zadeva tudi eh, agencijo EMEA in morebitno raztegnitev. Eh, preverjen na tem področju, pozdravljam idejo in pozivam komisijo naj še dodatno okrepi informacije, ki so v navodilih za uporabo za bolnike. Krati eh, moramo poštevati tudi predlog, ki zadeva ponarejanje zdravil in torej moramo uskladiti to dvoje, zato pozivam komisijo naj predloži ustrezne predloge sprememb. Zadnji sklop pa zadeva poročile v zvezi z, oziroma poročanje v zvezi z neželenimi učinki. Pozdravljam pristop poročevalke. Eh, mislim, da je pozitivno, da tudi bolniki sami poročajo o teh neželenih učinkih. Pomembno je to tudi za podpornost podjetja, ki morajo deliti podatkovno bazo, kar zadeva varnost eh, javnosti, s osirom na dokumente, ki se objavljajo, Mislim, da določeni eh, povzetki poročil so lahko zelo pomembni za bolnike. Namreč eh, celovite poročila lahko zajomajo več šesto strani in vse bojo zgolj strokovne informacije, kar lahko pa spodbudi v nekaterih primerjih bolnike k temu, da poročajo o večjem številu neželenih učinkih, ki pa niso rele relevantna. Eh, in zaradi tega mislim, da to dvoje je povezano. Kar pa zadeva certificiranje in neželenih učinkov, do trenutka tudi odobritve za trženje določenega <clears throat> izdelka, mislim, da moramo vse to ohraniti v isti domeni. Mm, predvsem pa morajo biti podjetja sposobna takoj se odzvati. Hvala lepa, to so moja priporočila. Merci beaucoup. Euh, Marina Yanakoudakis. Marina Yanakoudakis. Ist irgendwie nicht da. Dann gehen wir weiter. Die Baslanke nie. Michel Givasi, naslednja. Monsieur Président, bah, écoute, moi je trouve que... Hvala lepa, predsednik. To poročilo je po mojem mnenju pravočasno. In eh, torej čestitam eh, gospe McEvans za njene predloga. In eh, tudi za njene pripombe k besedilu komisije. Prihaja torej v pravem trenutku, ker dejansko ta uredba in ta direktiva morata okrepiti zaupanje bolnikov v zdravila in v sam sistem nadziranja zdravil. Torej, to je vprašanje, kolikšno zaupanje lahko ustvarimo, to je bistvo. In to je povezano tudi z odobritvijo za trženje določenega izdelka. Odtot potreba po krepitvi strokovnih študij, ki a, so vzvodno od trženja. V trenutku, ko a, v kratkem času proizvedemo novo zdravilo, potem to mora biti res izjemen primer. To se je dogodilo recimo z cepivi. Veste, ste smo ugotovili, da mnogo ljudi v Evropi je bilo kar predvsej eh, dvomljivih in skeptičnih do teh novih cepiv. In torej to pomeni, da eh, obstaja nek pomemben element na ravni vzajemnega zaupanja. Dejansko vsako zdravilo lahko ima določene neželene učinke, stranske učinke, se pravi, da ni nič ničesar, kar bi bilo popolnoma ne. In to je pomembno dejstvo, ko govorimo o ustreznem načrtu za ravnanje z tveganji, za obvladovanje tvega. Torej, potrebujemo tudi dobro logistiko in pri tem se vračamo k nacionalnim oblastim. oblastem. Kako lahko dosežemo to, da uh, obveščanje o neželenih in poročanje o neželenih učinkih in da se naglo seznanjamo tudi s temi neželenimi učinki. Poglejmo, kaj se je dogodilo z uh, gripo H1N1. Včasih uh, je del sistema uh, ukrepanja deloval v nekaterih državah, drugot pa sploh ne. Se pravi, da je treba spodbuditi nacionalne oblasti k temu, zato da bodo lahko zdravniki in zdravniško osebje ustrezno poročala o morebitnih neželenih učinkih zdravil. V Franciji je bil govor o 2000 različnih neželenih učinkih v drugih državah eh, je bil govor o stotinah eh, takih učinkah. Med recimo v Franciji, Španiji in drugod, če vse to združimo, eh, ugotovimo, da pravzaprav neželeni učinki so bolj ali manj isti. Torej, kako naj spodbudimo hitrost odzivanja nacionalnih oblasti? Eh, naj bo to financirano uh, iz javnih proračunov ali pa iz dajatev, to ni pomembno. Vsekakor potrebujemo neko podlago javnih. Uh, javnih torej sredstev, kajti na tak način bi spodbudili državo k temu, da vzpostavi določene mehanizme za te potrebe. Hkrati moramo biti pozorni v upravah, um, farmacevtske podjetja ne smejo imeti večine, kaj ti drugače lahko pride do navškrižja interesov med laboratoriji in strokovnjaki. Dostopanje do informacij je prav tako pomembno. Pomembno je imeti dostop do podatkov tudi z ozirom na to, kar je bilo ugotovljeno v farmacevskih laboratorijih, kjer eh, s predvezo eh, industrijske tajnosti ne do, omogočajo dostopanja a, eh, do podatkov za ocenjevanje morebitnih skrajnih a, eh, recimo učinkov, a, eh, kar lahko potem sprožimo morebitne neželene učinke. Se pravi, da moramo razpolagati z vsemi informacijami na nacionalni ravni, iz laboratorijev tudi in tudi tako kot pravi a, komisija, moramo imeti ustrezne strokovnjake. In se moramo odpirati to v prid preglednosti, se pravi, ne gre zgolj za to, da bi imeli nekega bovnika, ki bi samostojno nadziral, ne, moramo paziti za to, da, da je ta podatkovna baza dovolj obširna, za to, da zajame čim večje število podatkov, včasih Ko so stvari kodirane, se je potem dostop omejen. Kaj pa zdravila? Jaz sem naklonjena predlogu, po katerem, če obstaja novo zdravilo, ki nosi na uh, uh, paketu uh, trikotnik, s tem opozarjamo bolnika na to, da pač je nekaj novega. Meni se zdi, da je to čisto normalno, gre enostavno za obveščanje bolnika. Kaj pa povzetek? Ja, ta pojem povzetka. Torej, ta pojem je nekoliko problematičen, nekoliko sporen. Seveda moramo imeti vse informacije o neželenih učinkih in o koristih, o pozitivnih učinkih. Potem pa je seveda na bolniku, da prebere ta navodila, ta povzetek. Kdor to prebere, mora točno vedeti, kateri so morebitni negativni učinki ob jemanju dotičnega zdravila. Potem še neodvisnost. Eh, naj se vrnem k temu uh, pojmu, torej k temu svetovalnemu odboru za oceno tvega na področju farmakovigilance. Mislim, da a, eh, bi a, svetovanje odbor mogli sestavljati drugi ljudje v primerjavi z a, agencijo na, za. A, zdravila. Se pravi, če spada ta predstavnik že v svetovalni odbor, potem hkrati ne sme tudi sedeti drugje. Rečeno je bili, bilo, da bi morali imeti enega predstavnika za vsako državo članico ali pa da bi morali imeti tudi zastopnika, ki predstavlja stroko, recimo zdravniško osebje, zdravnike, oziroma mm, bi se lahko odločili ali za nacionalni kriterij oziroma za strokovni kriterij. Mislim, da v drugih strukturah obstajajo podobni kolegi, ki dobro delujejo in ki delajo sistem tudi verodostojno, ampak je treba okrepiti eh, tudi eh, ta svetovalni odbor. Kaj pa preglednost? Čim eh, spodbujamo dostop, čim bolj je eh, nekaj reprezentativno, čim bolj spodbujamo zaupanje bolnika v eh, farmacevsko podjetje, v zdravilo in tako dalje, tem boljši bo rezultat. Toda, ugotovili smo recimo eh, tudi, ko je prišlo do kritik zoper svetovne zdravstvene organizacije v zvezi z novo gripo, vidimo, da imamo različne pristojnosti, vsak mora upravljati svoje in tako bo vse delovalo. Hvala, to je bil krok koordinatorjev. To, je bila, to so bili obsežni komentarji. Sedaj upam, da boste nekoliko bolj kratki in jedrnati. Naslednja govornica je Dagmar Rotberend. Hvala, predsednik. Skušala bom govoriti tako hitro, da bom da me bodo tolmači lahko še vedno tolmačili. Poročilo sem si ogledala, priznam, da je to težka tema in to že 15 let. Imamo torej v 15 letih sistem uh, centralnega eh, nadzora in od takrat se borimo tudi za farmakovigilanco. Torej, farmakovigilanca oziroma poznavanje problemov, ki jih povzročajo zdravila, s, um, poznavanje teh problemov samo tako dobro, uh, kakor uh, je dober pretok podatkov in odkud dobimo pretok podatkov od pacijentov, od bolnišnic, od farmacevskih podjetij in ti v preteklosti niso bili uspešni. In čeprav sem ponavadi. Če se ponavadi strinjam z gospod McEwen, eh, se ne strinjam z, ostank, z odstavkom 3. In eh, v Nemčiji imamo primeren eh, pregovor o tem, torej gre za sestavo tega odbora, brak sama razumem, da želijo biti tam zastopane države članice. To je politično morda smiselno, ampak sama mislim, da morajo tam sedeti strokovnjaki, ne pa zastopniki nacionalnih zdravstvenih eh, organizacij, ki do sedaj niso nič naredile. To se mi zdi nedopustno. Potem tudi, kar se tiče obliko, obliko sodelovanja, eh, kakor je zapisana v predlogu spremembe 9 in 8. Um, ehm, to je sicer morda zanimivo, ampak eh, ne vem, kako bi naj to delovali. In kakor je povedala gospa Parvanova, postavlja se vprašanje, kdo bo potem sol tisti, ki bo odločal. In še uh, ob koncu bi želela nekaj povedati v povezavi z predlogom spremembe 15, uh, ehm, v povezavi z tako imenovanim črnim trikotnikom. Uh, kot farmacevtsko podjetje več ne bi dajala zdravila na trg, zdravila, ki še ni šlo skozi vse teste. teste. Pacijenti so tisti, ki želijo, da bi zdravilo prišlo v obtok, preden se opravi vse potrebne teste. Pred leti smo doživeli, da so bolniki z virusom HIV izvajali takšen pritisk, da so jim dali na razpolago zdravila, ki še niso bila preizkušena. Če bi bila kot farmacevsko podjetje pod takšnim pritiskom, da bi morala eh, tako rekoč postati oziroma zapisati na zdravilo nekakšno smrtno glavo, če bi bila pod takšnim pritiskom, bi raje rekla, no bom pa še raje malo počakala. Torej, strinjam se s tem, da je navodilo za uporabo zdravila uh, Eh, pomembno. Vemo, da je tukaj zakonodaja zastarela, da potrebujemo nova pravila, tudi komisija to ve. Ampak tukaj je potrebno opozoriti bolnike tudi na to, da neko zdravilo morda še ni šlo skozi vse teste, da bi opozorili na to, da je zdravilo novo in da morajo biti pacijenti pri preizkušnji oziroma pri uporabi posebej previdni. To bi bil moj predlog. Dobro. Gre torej eh, za to, da se zauzemate za strokovnjake v EMEJ in ne, da bi tam sedeli nacionalni predstavniki. Strokovnjaki, ki bi bili seveda neodvisni. Peter Lise je naslednji. Hvala, predsednik. Zahvaljujem se Lindy McEwen. V glavnem eh, podpiram to, kar je povedala poročevalka v senci Pilara Juso. Dve točki. o katerih bi morali skupaj razmisliti. Najprej poročanje o stranskih učinkih skozi pacijenta in to neposredno um, pristojni organizaciji. Tukaj imam določene dvome. Uh, torej, zauzimam se za to, da bi upustili odprto to možnost, če svojega dela ne bi opravili zdravniki. Ampak to bi že bila šipka točka odnos med pacijentom in pa zdravnikom mora biti takšen, da pacijent eh, se o nečem pogovori z zdravnikom in zdravnik na to o tem poroča naprej, kajti potem bi že zdravnik eh, lahko presodil, kaj mm, je morda problem ali gre za neko osnovno bolezen oziroma ali je do nekega simptoma pripeljalo nekaj drugega. Torej tukaj bi morali razmisliti o tem, kako izboljšati sodelovanje. Uh, da torej ne bi postalo pravilo to, da pacijent poroča o stranskih učinkih. Če bi pa to že naredili, si želim, kako Linda Even, da to ne bi potekalo samo preko interneta. Kaj ti starejši ljudje nas pogosto opozarjajo na to, da se vedno znova mora zanašati na uh, internet in uh, pri starejših ljudeh uh, si tega preprosto ne moremo dovoliti. In potem še opozorilo v črnem okvirčku. Uh, razumem vsakega, ki pravi, da si ne želi takšnega uh, črnega okvirška, kajti vsaj v Nemčiji je to uh, osmrtnica in zato tega ne želimo. Sam mislim, da zdravila niso nekaj slabega, potrebujemo jih zato, da potrebujemo bolnikom. Ampak seveda je potrebno zdravila uživati razumno. V nasprotju z drugimi kolegi in kolegicami pa nisem mnenja, da bi takšen povzetek pomembnih uh, učinkov bilo nekaj slabega. Vem, da farmacijska podjetja to počnejo. Deloma že imamo takšna opozorila. Uh, poleg tistih opozoril, ki morajo nujno biti na navodilu, zato ker bi uh, sicer bili zakonsko preganjani, uh, je ponavadi zapisano tudi to, da eh, naj pacijent vzame zdravilo samo, če mu je to predpisal zdravnik in to tudi na takšen način, kakor je bil predpisan. Torej, eh, ne gre samo za opozorilo, kaj se zgodi, če se zdravilo vzame, ampak tudi opozorilo, kaj se zgodi, če se zdravila ne uživa na pravilen način. In potem je ponavadi zapisana informacija tudi o tem, da je potrebno pozorno paziti na to, če se eh, pojavi kakršnakoli posledica, da se na to o tem pogovori še z zdravnikom. Vem, da je navodilo za, uporabi, za, da je navodilo za uporabo zdravila včasih nerazumljivo in zato mislim, da ne bi smeli ignorirati predloga komisije, vendar pa moramo komisijo pozvati k temu, da naj vse skupaj še nekoliko bolj precizira, kaj je bistveno, bistvena značilnost zdravila. Uh, tu bo vsak razumel to določilo po svoje, če ne bo komisija bolj podrobno opisala, kaj želi. Morda je komisija mislila <clears throat> podobno kot jaz, ampak eh, torej, potrebno je zagotoviti, da ne bo raznolikih eh, tolmačen, da ne bomo ustvarili samo dela za pravnikov. Doseči želimo, da bodo pacijenti bolj razumeli navodila in da bojo zato boljše uporabljali zdravila. Hvala, Tomas Ulrich. Glückwunsch an hvala predsednik, hvala gospe McEwan za poročilo. Farmakovigilanca je gotovo osrednja tema, ki je pomembna za farmacevtsko industrijo. Moramo pa upoštevati tudi to, da moramo znanstveno določati, kaj je uh, učinek zdravila. Uh, kaj je stranski učinek. Mislim, da potrebujemo izboljšano evropsko podatkovno bazo, da potrebujemo tudi izboljšanje zbiranja podatkov in če bodo sedaj države članice prišle v nekakšno telo, bo to preprečeno. Preprečeno bo, če podatkovna baza ne bo imela strokovne podlage. Potem imam tudi nekaj specifičnih vprašanj, ki jih bom eh, izrazil tudi s pomočjo predlogov sprememb. Mislim, da ne smemo se zanašati samo za internet, ampak mislim, da bi morali imeti tudi eh, možnost, da se pacijent pozanima oziroma poroča o učinkih po telefonu. Eh, potem se moramo vprašati tudi, kaj za zdravili, ki jih bolniki uporabljajo za to ne za sam namen eh, zdravila, ampak um, zdravila, ki jih ljudje uživajo, zato da bi dosegli nek drug učinek. Moramo se potem vprašati, kaj se zgodi za takšnimi zdravili in potem se postavlja tudi vprašanje, ali se pacijent lahko neposredno javi uh, Evropske agenciji za zdravila s pomočjo tega, da pošlje uh, eh, naprimer faks Rad bi naštel nekaj uh, primerov iz vsakodnevnega življenja. Kaj se zgodi, če pacijent včasih dobi, uh, vsakič dobi različno zdravilo, saj gre uh, pač za vprašanje cen uh, in uh, potem pacijent vidi, da uh, zdravilo morda izgleda nekoliko drugače kot zdravilo, ki ga je imel prej in potem že pošlje faks eh, e-mail. Torej tu se moramo vprašati, eh, kaj je res pomembno in moramo poskrbeti za to, da ne bomo ustvarjali nepotrebnih administrativnih bremen. In potem, kar se tiče črnega okvirčka, mislim, da ima to zastrašujoč učinek eh, in nasplošno gledano mislim, da imamo dober dosje, seveda pa moramo nekatere stvari še natančneje določiti, tako da bo jasno, kdo mora komu poročati, da bodo zdravniki tudi pripravljeni poročati, da ne bo to pri, povezano z prekomerno obremenitvijo uh, zdravnikov, kajti samo na ta način bodo potem resnično tudi pripravljeni tukaj sodelovati. Da, zdravilo drugače diši, zato se potem pacijenti pritožujejo, kaj ti učinkovite niso tako pomembne. Nekaterim eh, je pomembnejši okus in pa von. Hvala lepa, predsednik. Predvsem se želim zahvaliti poročevalki Mekaven za to besedilo, ki je dobro oblikovano. Hkrati pa se želim zahvaliti tudi kolegici, ki je predložila predloge sprememb in ki jih eh, v celoti podpiram. Se želimo sredotočiti na dve točke bolj konkretno. Eno stvar sem že povedal v preteklosti in sicer, da eh, pristojnosti, kar zadeva farmakovigilanco in kar zadeva tudi predloga eh, zakonov, te pristojnosti so bile prenesene. V preteklosti je šlo za to, da zaščitimo interese farmacevtske panoge, zdaj pa se bolj osredotočamo na splošni interes in na javno zdravje. Kljub temu pa imamo občutek, da v tem besedilu beležimo težnjo, da skušamo vključ, vključiti na trg določene eh, izdelke ali zdravila, ne da bi bili predhodno izvršeni vsi potrebni testi. In to še bi sistem farmakovigilance pred eh, problemom morebitnih neželenih učinkov tovrstnih zdravil. In zaradi tega nasprotujemo tem vidikom. Pomembno je seveda <clears throat> doseči udeležbo civilne družbe, želimo eh, bolj striktne postopke pred odobritvijo zdravila, celo vrsto testov in preskusov. Potrebno je tudi dokazati dodano vrednost eh, zdravila na terapevtski ravni. Na tak način bomo lahko zmanjšali potencijalno nevarnost eh, za javno zdravje. Evropski odbor za farmakovigilanco bi bilo potrebno financirati iz javnih sredstev, iz javnega proračuna in to bi moral biti neodvisni organ. neke vrste povezovalno telo in zato, da spremljamo ustrezno neželene učinke ali stranske učinke, se pravi, da moramo vedno imeti uh, nadzor javnih oblasti in zato, da eh, ustvarimo sistem, ki naj bo eh, hkrati tudi naklonjen potrošnikom. Večkrat je bilo rečeno, da podjetja skrivajo te stranske učinke oziroma na nje opozarjajo, ko je že eh, minil, minilo določeno obdobje. Evropska podatkovna banka Eudra Vigilan bi morala biti dostopna javnosti, ki mora biti dobro seznanjena z možnostjo opozarjanja teh neželenih učinkov zdravil. Rad bi se posvetil še drugemu vidiku in sicer okoljskih posledic in tveganj iz eh, teh zdravil. Evropska agencija za okolje je organizirala seminar mm, za strokovnjake ravno eh, na temo zdravil. In bili so objavljeni tudi rezultati tega zasedanja. Ugotavljamo, da postopki za odobritev zdravil <clears throat> bi morali upoštevati tudi uh, tveganja za okolje tovrstnih izdelkov. Poleg tega pa se poziva za to, da kar zadeva različne farmacevske izdelke, bi imeli neko kategorizacijo na podlagi njihovega eh, tveganja za eh, nevarnosti oziroma za okolje. In to bi po, bilo potrebno potem razširiti po celi Evropski uniji. Poleg tega v tem poročilu je tudi zapisano, da farmacevski odpadki morajo biti deležni posebnega ravnanja. Se pravi, skozi farmakovigilanco bi bilo potrebno eh, upoštevati tudi rezultate, izsledke tega poročila in sicer posredno in neposredno s tem, da prevzamemo odgovornost za to, da spremljamo te morebitne negativne posledice za okolje, s tem tudi, da primerjamo te podatke z rezultati iz opravljenih testov, eh, ki jih no, eh, izvajajo podjetja, ki potem pripelje, kar pripelje potem do odobritve teh zdravil. Naj zaključim in povem, da regionalni nacionalni centri za farmakovigilanco bi bilo potrebno okrepiti. Poleg tega bi jih bilo potrebno povezati, zato da pride do podatkov, ki ne bodo pregledni in na voljo za vse porabnike. Hvala. Hvala, gospa Šnilhart. Dank, mein... Gospod Šnilhart. Hvala, predsednik, hvala tudi poročevalki. Gre za težko temo in uh, temo, kjer bi morali hitro rešiti vse probleme. Ampak strinjam se s tem. Odbora ne smejo določati države članice. Tukaj gre za znanstveno delo, zato v ta odbor spadajo znanstveniki. Če so naključno prisotni znanstveniki iz vseh eh, držav, potem je to lepo in prav. Ampak države članice ne smejo določati, kdo bo tisti, ki bo član odbora. Zato se moramo močno zauzeti. Potem uh, se strinjamo tudi glede tega, da potrebujemo Evropsko podatkovno banko, samo na ta način bomo lahko zbirali vse potrebne podatke. Ampak potem se postalo vprašanje, kako podatkovna banka prihaja do podatkov. Tukaj je bil omenjen bolnik, to je prav gotovo možnost, ampak nekoliko sem skeptičen, če bi naj uh, bolniku samemu. Uh, dali možnost informiranja. In informacije lahko resno jemljemo samo, če je to narejeno v sodelovanju z zdravnikom ali lekarnarjem, torej tistemu, ki predpiše zdravilo. Tako da ne bomo imeli sporočil v javnosti tudi populističnih zdravil, kajti če se samo spomnim na uh, cepiva o, proti svinski gripi, koliko je bilo tam lažnih eh, alarmov, koliko ljudi bi naj umrlo samo zaradi tega cepiva, pa je šlo v resnici za popolnoma drugačne razloge. Torej tukaj moramo biti previdni in moramo razmisliti o tem, kako priti do informacij, ki jih bomo shranjali v podatkovno bazo. Potem pa navodilo za uporabo uh, sam sem v starosti, ko že potrebujem kakšno zdravilo, sem in tja. In ko berem ta navodila, potem uh, se moram seveda najprej pretočiti čez vse te informacije. In zato se mi trenutno zdi pravilno, da bi najpomembnejše informacije uh, izpostavili. Uh, črne trikotnike pa zavračam. To je nekaj, kar lahko naredimo, ampak tak ukrep bi lahko pripeljal tudi do tega, da uh, bolnik, ki bi dobil predpisano to zdravilo, videl ta trikotnik na, eh, na zdravilu, ki, je, ki mu je bilo predpisano in potem zaradi tega ne bi vzel zdravila. Zato mislim, da je trenutna oblika navodil eh, zadostna. Uh, tudi informacije glede interneta. Moramo upoštevati, da vsi interneta ne znajo na enak način uporabljati, zato moramo imeti tudi druge kanale obveščanja. Um, med drugim so to lahko tudi zdravniki. Hvala lepa in še Karl Šliter kot zadnji govornik. Kodoska, det finns fortfarande lite till att säga. Hvala lepa predsednik, soglašam z večino stvari, ki so že bile povedane, ampak naj še kaj dodam. Mislim, da Linda McKeven je eh, res eh, zabeležila napredek na mnogih področjih in eh, dejansko danes, če pride do neželenega učinka, ponavadi pokličemo telefonsko številko, ki je zapisana na paketu, na embalaži, to je številka proizvajalca in potem ne vemo, če ta naša prijava pride do javnih organov. Zaradi tega, katerega bi bilo pametno, da bi imeli neposredno telefonsko številko za potrošnika, ki bi jo lahko poklicali. Zanima me tudi preglednost v zvezi z neželenimi učinki. To se mi zdi bistvena točka in zelo eh, jasna zahteva strani Evropskega parlamenta. Potem pa mi ni povsem eh, jasno, ne razumem, eh, v čem tiči ta debata eh, okrog težav z tem črnim trikotnikom za tiste izdelke, ki so odobreni pod posebnimi pogoji razlika, če imamo ali nimamo tega trikotnika, v čem je razlika za bolnika. Mnogi evropski pacijenti si ne ogledajo evropske podatkovne baze, da ugotovijo, če obstaja ali ne ta trikotnik. Morda pa, če damo ta trikotnik, bomo malo spodbudili našo pozornost in bomo malo bolj pozorni na morebitne neželene učinke, bi, do katerih bi lahko prišlo in bomo torej na tak način oblikovali hitrejšo podobo e, in bomo torej lahko tudi hitreje se, se stavili seznam morebitnih neželenih učinkov. Morda bi lahko prišlo do hitrejše prepovedi tistega zdravila in to bo šlo v korist vseh, se pravi, da mi ni jasno v tem tiči težava s tem trikotnikom. Potem mi tudi ni jasno to, kar je bilo povedano v zvezi s tem, da vsi eh, neželeni učinki ne smejo biti eh, na, na vodilih. Ne, nasprotno, jaz mislim, da je čisto v redu eh, zapisati tiste redkejše in pogostejše neželene učinke, imeti samo povzetek ali navedene samo nekatere neželene učinke v debelem tisku, <clears throat> bi to bi lahko privedlo do uh, um, tega, da bolnik eh, si predstavlja, da recimo neko unetje je lahko nekaj izredno, izredno rednega in torej sploh ne bi, bil, ne bi bil zaskrbljen, ker enostavno ta stranski učinek ni naveden eh, v navodilih. Če eh, so neželeni učinki ali stranski učinki navedeni v navidilih, to pritegne pozornost bolnika, hkrati pa ga tudi pomiri, ker ugotovi, da je tisti učinek že nekako opredeljen in zabeležen, zato sploh ne vidim razloga za to, da bi omejevali seznama eh, neželenih učinkov. Potem pa še učinki za okolje, nismo dovolj govorili o tem na švedskem obstaja sistem za kategorizacijo okoljskih učinkov v štiri razrede, torej kateri eh, bi lahko bili eh, učinki, ki so bolj ali manj resni, hudi za okolje. Obstajajo eh, dva nivoja informiranja v zvezi s temi, obveščeno v zvezi s temi učinki. Očitno je, da bolnike moramo jemati resno, lahko a, zaprosi za neko informacijo. Torej imamo tri nivoje in sicer informacije za bovnika, za a, lekarnarja in za strokovnjaka. Imamo na tak način bolj popolno sliko tega, kar je lahko a, učinek za okolje nekega zdravila. Zdi se mi, da je to ustrezna pot, a, po kateri a, napredovati v celi Evropi. Da ne pozabimo. Na nikogar ne smemo pozabiti, niti na ribogojce, na primer. ne smemo pozabiti, da kdor goji živali, lahko uporablja zdravila, ki so lahko negativna za okolje. Torej, ti učinki so lahko eh, res lahko zelo resni. Večkrat danes v Evropi obstajajo mnogi problemi, ki izhajajo iz snovi, ki so prisodni v blatu, ki prihajajo iz gospodarskih dejavnosti. Hvala, ali želi komisija zauzeti stališče? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala, predsednik. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalki za sodelovanje. Zahvaljujem se za številne pozitivne odzive na naš predlog. Tokom razprave sem ugotovil, da številne točke v predlogu komisije imajo širšo podporo, zlasti kar se tiče osrednje podatkovne banke Eurovigilance, potem uh, posodobitvenih poročil. Poročevalka pri nekaterih točkah predlaga bolj hrabro postopanje kot komisija. Za nas bo seveda težko zavračati spremembe, ki so podobne kot predlog komisije. Torej, tukaj bi kot primer eh, omenil preglednost in pa organizacijo javnih posvetov. Torej, tukaj nismo šli tako daleč kot pa poročevalka v, v poročilu. Vendar pa menim, da se načeloma strinjamo in da bomo v nadaljnih pogajanjih prišli do pozitivnih rezultatov. Kar je bolj sporno, so pa naslednje točke. Namreč eh, sestava svetovalnega odbora za oceno tvega na področju farmakovigilance. E, o tem smo razpravljali že v številnih delovnih skupinah. Države članice opozarjajo na to, da želijo, da bi vsaka država članica imela svoj glas, da bi lahko vsaka država članica poročala javnosti o zdravilih, ki so na trgu to je po eni strani v nasprotju z našim predlogom, po drugi strani pa imamo za to tudi nekaj razumevanja. Ampak to tudi ni edini element našega predloga. V našem predlogu smo omenili postopek iz, eh, možnost izbire tudi skozi upravni odbor in pa um, tudi povezavo z vlogo samega odbora, posnutku poročila smo videli, da bi naj eh, delo odbora ocenili. To je nekaj, s čemer se strinjamo. Da torej eh, analiziramo odnos med eh, odborom za farmakovigilanco in pa odborom za zdravila za uporabo v humani medicini, da bi torej okrepili sodelovanje med tema dvema odboroma. Ampak um, pri tem bi bil odbor za farmakovigilanco še vedno glavni odbor v skladu za predlogom komisije. To povdarjeno vlogo odbora za farmakovigilanco vidimo Eh, kot nekaj pozitivnega. Menimo, da bomo na ta način eh, dosegli tudi več neodvisnosti pri oceni neželenih učinkov. Tukaj menim, da lahko vsekakor podpremo to obogateno vlogo odbora za farmakovigilanco. In potem še navodilo za, uporabe, za uporabo zdravila. Torej, naj opozorim, da je komisar Ferhojgen že maja podal predloge o izboljšanju navodil za uporabo zdravila. To je zelo zapletena tema. V javnih posvetovanjih smo potem predlagali, da bi povzeli neželene oziroma stranske učinke in da bi omenjali pogoste uh, stranske učinke. Potem so nas opozorili na to, da smo naštevali samo stranske učinke in da bi morali upoštevati tako negativne kot tudi pozitivne stranske učinke. Zato smo, povzeli, zato smo predlagali takšen povzetek in da odgovorim gospodu Lizeju, tam bi naj bili zapisani tako pozitivni kot tudi negativni eh, učinki in pa predvsem eh, pomembni in pa pogosti stranski učinki. Kajti pogosto so ti učinki navedeni šele na koncu navodila, potem, ko pacijent neha, že neha brati navodilo. Upam, da bomo še izboljšali predlog eh, v povezavi z navodilom za uporabo eh, in da bo ta napredek v interesu bolnika. Še eh, na nekaj bi rad opozoril. Deloma že zaostajamo pri vzpostavitvi eh, podatkovne baze Eudra Vigilance. Eh, deloma je zato krivo pomankanje sredstev. Eudra Vigilance je tista podatkovna banka, ki dobi najmanj sredstev od vseh podatkovnih bank. In vemo tudi, tukaj se ne bom spuščal v razpravo o proračunu, ampak vemo, da tukaj subvencije niso bile povečeni povečane. Tukaj ne vidim na vzkrižja interesov. Industrija ni prisotna v nadzornem svetu in ni prisotna v nobenem drugem telesu, ki bi odločalo o prihodnosti Eudra Vigilance. To vam lahko zagotovim. Če že obstaja kakšna povezava med uh, EMEO in pa industrijo, je to dosti bolj močno pred odobritvijo, kot pa po odobritvi. In pa potem uh, uh, odobritev. Za našim predlogom želimo doseči, uh, oziroma kar se tiče očitka, da želimo pospešiti dovoljenje za dajanje v promet. To, to nismo želeli doseči za tem predlogom. Imamo postopke, ki nam dovoljujejo, da uh, hitro izdamo dovoljenje za dajanje v promet, če je to potrebno, naprimer, če gre za redke bolezni, te možnosti obstajajo. Vendar pa tukaj ne gre za predlog, ki bi želel porušiti to ravnovesje. To vam lahko zagotovim. Eh, torej, da zaključim. Prepričan sem, da bo nadaljni postopek eh, potekal dobro. Komisija je sedaj v prehodni fazi, ampak eh, kandidat za komisarja, gospod Dali, je povedal, da je hiter napredek postopka v njegovem interesu in zato upamo, da bomo k malu prišli do rezultatov. Zahvaljujem se za vašo podporo pomembnim elementom našega predloga. Hvala, gospod Terberger, za vaše pripombe. Sedaj pa še poročevalka, ki bo povzela razpravo. Naj se zahvalim kolegom eh, za izčrpnost in za pozornost, za pripombe. Ko sem prisluhnila vsem, imam občutek, da vsi si želijo imeti maksimalno najboljši sistem, obstajajo določena razhajanja, ampak ne o temeljnih eh, željah eh, v zvezi z sistemom farmakovigilance. Če začnemo s tem, kdo nam bi bil v tem odboru ali ne, torej odboru praka, Vem, da obstajajo težave eh, recimo znotraj EME in kako naj zastopa različne države članice. Vem, eh, da se nekateri sprašujejo, ali naj imamo strokovnjaka ali pa ne. Ko sem prisluhnila pa svetu, pa vem, da eh, nekateri eh, bi si res želeli imeti znanstvenike iz nacionalnih pristojnih organov. Seveda, to ne bo kdorkoli, ampak pač nekdo, ki bo zastopal vsekakor tisto državo. Svet šest, mesec, šest mesecev razpravljal samo o tem vprašanju in mislim, da to ni ključno vprašanje. Bila sem dokaj šokirana, ko sem ugotovila, da pač eh, so tri, štiri skupine se pogovarjale o tem, bi se bilo potrebno posvetiti drugim vprašanjem, ki so veliko pomembnejši. To, da vsekakor eh, lahko sprejmem, da eh, zajamemo vse države članice, ki naj eh, pač poskrbijo za eh, neodvisne, pri, eh, pristojne, kompetentne ljudi. Eh, in sicer eh, pač tako, ker eh, temu odboru moramo dati pomembno, pomembnejšo ulogo v trenutnem sistemu znotraj ME, kaj se je dogodilo. Ker je odbor za farmakovigilanco trenutno nima nikakršne pristojnosti po oblastile, daje samo neka priporočila, potem stvari ne delujejo tako, kot bi morale. Če želimo imeti ustrezen eh, svetovalni odbor za farmakovigilanco, potem moramo imeti odbor, ki ne daje samo priporočilo priporočil. Se pravi, da moramo mm, postaviti nekako na glavo uh, pogled na uh, ta odbor prak. Vsekakor moramo doseči to, da bo prak deloval ustrezno, uh, in zato moram imeti ustrezne ljudi v tem odboru. Ne eh, uradnike, ki poročajo o številkah, ampak strokovnjake, ki eh, razpolagajo z znanstvenimi informacijami. Mislim, da lahko najdemo kompromis okrog tega. V zvezi z eh, poročanjem strani bolnikov sem si zabeležila vse. Eh, seveda obstajajo razhajanje glede tega, ali naj bolniki neposredno poročajo. Jaz ne bi že bilela, da bi bolniki dostopali prosto do EME, e, ne, ker bolnik potrebuje nekoga, ki eh, lahko eh, dejansko zbira poročila bolnikov na nacionalni ravni. Seveda ne bodo posneli točno tega, kar bo povedal vsak eh, bolnik, ne bodo imeli imene, podatke in potem bodo preverili, da je to, uh, ta informacija dejansko uh, pristna informacija o neželenem učinku. Se pravi, da ne bomo enostavno registrirali vse, vsega, kar prihaja od zunaj. Se pravi, da nacionalni organ mora biti neke vrste posrednik, neke vrste filter. Kaj ti EMEA nam pove, kaj uh, prihaja uh, ven, kaj gre noter uh, in torej kakovost uh, informacij, ki prihaja v EMEO, je ključnega pomena za učinkovitost tega nadzornega sistema. Kar pa zadeva trikotnik, seveda nisem obsedena s trikotniki, ampak trikotnik najprej mislim, da uh, mora biti na tem uh, listku za navodili za uporabo. Uh, kolikor jaz razumem to zadevo, trikotnik se že, jaz nisem strokovnjakanja z področja zdravja, ampak se že uporablja na tem področju eh, kot eh, pač eh, opozorilo, da je tisti izdelek pod strogim nadzorom. Če damo to še recimo na listku za navodili za uporabo, bomo uh, recimo enostav, enostavno uh, lahko v nekaterih primerjih povzročili še dodatno zmedo. Zato sem jaz svetovala, da če želimo imeti trikotnik, potem to moramo uporabljati v določenem kontekstu. Uh, in ne dodajati drugih eh, trikotnikov bi lahko povzročila zmedo. Se pravi, to ni bistvenega pomena zame, ampak eh, dejansko moramo eh, opozoriti bolnika, da recimo jemlje tako posebno zdravilo, ki je še vedno pod nadzorom, recimo ne vem, s tabletko, recimo kaj ljudje mislijo, ampak Vsekakor ključne informacije morajo biti izpostavljene in potrebujemo še dodatne razprave s svetom in s kolegi ravno okrog tega. In še ob koncu, eh, oziroma zadovoljna sem, da je komisija pojasnila svoje mnenje v zvezi s tem, da skozi ta predlog skušamo uh, dejansko tudi. Uh, dodeliti eh, zdravnikom uh, ustrezno vlogo. Eh, seveda bolniki mi tudi pišijo, da vedo, da oni niso nikakršni strokovnjaki, uh, ampak to nekako ni eh, stvar, ki bi spadala tudi v postopek odobritve in sem zadovoljna s tem, kar je povedala komisija v zvezi s tem. In kar pa zadeva celotno vprašanje učinkov za okolje, na kar je opozoril Karlo oziroma drugi kolegi iz skupine zelenih, seveda, eh, to je pomembno, je pomembno, kako to vpliva na vodo, na okolje in tako dalje, ampak mislim, da ta zakonodajni akt ni pravo mesto. Eh, tukaj govorimo o tem, kako poročamo o neželenih učinkih, kako deluje v sistem. Morda komisija bi lahko odgovorila na to, eh, kdaj naj izrazimo recimo to zaskrbljenost nad učinki, ki jih lahko zdravile imajo za okolje, ampak mislim, da to ni pravo mesto, eh, kjer bi se posvečali tudi temu vidiku in upam, da bomo lahko sicer eh, pozitivno sodelovali naprej. Hvala poročevalki ter preostalim kolegom in kolegicam ter komisiji za to intenzivno razpravo. Rok za uložitev predlogo spremem je 3. februar ob 12. Do aprila pa bomo potem tudi glasovali v odboru. In sedaj zadnja točka danes, prav tako pomembna tema, gre za ponarejena zdravila. Sprememba direktive 2001 skozi 83 poročevalka je Marisa Matijas, ki dajemo besedo. Ja, da sem prezident. Um, Hvala lepa, predsednik. Predvsem naj povem, da menim, da ta predlog komisije se loteva vprašanja, ki je izredno aktualno za evropske državljane. Moja glavna skrb je bila iskanje oziroma poskušanje eh, varovanja skupnega interesa na področju, kjer eh, je več eh, kontradiktornih interesov zastopanih in to je pravzaprav bistvo poročila, ki sem ga pripravila. Želim, ome, želim citirati komisarja Verhojgna, ki v intervjuju, ki ga je dal pred približno enim mesecem časopisu Die Welt, da ne bi prevajala, bom to citirala v angleščini. Torej, Verhojgen je rekel, da obseg eh, zdravil v Evropi raste, bodi se, kar zadeva obseg in količino in komisija je izredno zaskrbljena na tem. V dveh mesecih 34 milijonov ponarejenih tablet je bilo zaseženih v, EU, v Evropi in sicer z ustreznimi, z vzorčenjem in to v vseh evropskih državah. To presega vse naše najhujše eh, skrbi. Šlo je za antibiotike, za zdravila, za zdravljenje raka, za bolezni srca, psihične motje in unetje. To, je, lahko, eh, to lahko ima smrtne posledice in s tem je konec citata. Želela uh, sem se navezati na ta Ferhojngov uh, eh, intervju, zato da se mu zahvalim za angažiranje, ki ga je uložil v boj proti temu pojavu ponarejenih zdravil. Doda, uh, eh, tudi zato, ker je ker ta izjava zelo dobro pojasnjuje, v čem tiči problem. Gre za direktivo, ki se želi spopasti s tem problemom. Reči moram, da si bom eh, v največji meri prizadevala za to, da stopim v pravo smer in da <clears throat> zavarujem zdravje bolnikov. To je drugo poročilo, ki smo ga pripravili ravni, na ravni našega odbora in želim se torej zahvaliti vsem za prispevke, ki sem jih prejela doslej. Ne bom sedaj eh, pregledala vseh točk iz mojega predloga. Želim enostavno se zaustaviti pri nekaterih eh, vidikih, ki so po mojem mnenju najpomembnejši za našo razpravo. Želim se tudi dotakniti točka, glede katerih bi rada prisluhnila vašim odzivom, vašim pripombam na svetom. Torej, zaustavila se bom pri sestavili se bom pri teh konkretnih točkah in če bodo potem tudi kakšni prispevki v zvezi z drugimi vidiki, seveda bom tudi temu prisluhnila pozorno. Predvsem obstaja vprašanje dvojne pravne podlage. Predlog komisije zadeva zgolj delovanje notranjega trga, kar zadeva zdravila. Potrebno pa se je lotiti tudi vprašanja varnosti bovnikov, kajti to je srž celotne zadeve in eh, ponarejena zdravila lahko poškodujejo zelo resno eh, bovnike. Bodi si, ker lahko niso učinkoviti e, z vidika zdravljena ali pa zato, ker lahko gre celo za e, škodljive izdelke in torej to je točka, ki jo je treba še bolj okrepiti v razpravi v zvezi s tem dokumentom. Drugi vidik pa zadeva opredelitve, ki se jih dodala predlogu komisije. Naj tudi povem, da ko sem dodala te opredelitve, torej te definicije, tega nisem storila zato, da bi predlog bil bolj zapleten ali pa eh, da bi ga bilo težje prebrati. Ne, ravno nasprotno. Zato, da bi razjasnila predlog, besedilo, zato da bi eh, lahko nemudoma razumeli, o čem se pogovarjamo, lahko, da bi lahko bolje opredelili različne odgovornosti eh, v tej verigi. Zato sem dodala celo vrsto opredelitev. Naprimer, ponarejeno zdravilo, eh, učinkovina, pomožna snov, in potem tudi to, kar eh, je vse, kar je povezano z akteri v distribucijski verigi. Torej sem razlikovala naprimer med trgovci in posredniki in tako dalje. Tukaj gre za različne profile in torej je pomembno to eh, pojasniti. Ta direktiva se mora izogniti kateremu, katerikoli izmedi. Ne sme prihajati do sivih. A, eh, področji. In eh, to prav zato, ker na tak način bomo bolje zavarovali eh, naše bolnike. Mislim torej, da jasnejše opredelitve lahko enostavno eh, prispevajo k boljšemu izvajanju in konkretnejšemu izvajanju posameznih določb. In še tretje vprašanje, te recimo zaščitni elementi. Ti zaščitni elementi morajo biti obvezni za zdravila, ki eh, jih, eh, na, ki jih prodajamo na recepte. Ampak tukaj seveda razlikujemo, kaj ti mislim, da je potrebno eh, hitro delovati in se lotiti glavnega problema. <clears throat> Dobro vem, da ponarejanje lahko zadeva tako zdravi, generična zdravila kot tudi druga zdravila. To, da res je, da cena zdravil in torej tudi dobiček, ki ga imamo od ponarejanja nekega zdravila, torej ta dobiček je povezan z uh, posplošenostjo nekega problema. Se pravi, generično zdravilo stane manj in torej, če ga ponaredimo, bomo zaslužili manj. Mislim, da a, zaščitni elementi morajo biti obvezni za generične, generične zdravile, samo ko menimo, da je to potrebno na podlagi neke analize tveganja. Različni. A, Mm, poročevalci v senci tirjajo, zahtevajo zaščitne elemente tudi za generične zdravila. To vem. Z, z, z velikim zanimanjem bom prisluhnila razpravi in poskušala uh, to razviti dodatno in prisluhniti tudi morebitnim predlogom sprememb eh, k predlog mojemu mm, poročilu. Kar zadeva um, zdravila brez, ki se dajo brez recepta, off the counter, torej bi prosila, da bi to ponovno ocenili po petih letih od uveljavitve tega zakonodajnega akta, zato da razumemo, ali bo potrebno, bodo potrebni dodatni zaščitni ukrepi. Torej, eh, s to mm, razdelitvijo med različne, na različne kategorije bi si želela, da bi moj predlog bil bolj učinkovit in tudi bolj razumen z ozirom na problem, ki se ga lotevamo. Torej, mislim, da je pomembno, da naglo postopamo in zaradi tega sem tudi razlikovala. Še četrta točka. To je ena od ključnih točk in zadeva internetno prodajo. In to sem dodala. A, predlogu komisije. Vsi vemo, da je internet eden od glavnih kanalov, prek katerih ti, ta zdravila vstopajo v naše države, ponarejena zdravila. V nekaterih državah so to vrstne prodaje zakonite, drugot pa ne. Gre za neko področje, kjer, je, kjer mora biti ureditev jasna in jo je treba razčistiti po mnogih platih. Težko bi bilo utemeljiti pred javnostjo, da pripravljamo zakonodajo za to, da se borimo proti temu pojavu ponarejanja zdravil, pri čemer pa bi uh, iz okvira izpustili internet, ki je ravno uh, glavni vhod, uh, glavno, uh, glavni <clears throat> kanal vstopanja, to bi bilo težko utemeliti pred javnostjo. Zato sem pripravila celo vrsto predlogov sprememb in predlogov, eh, zato da vključimo tudi pro, internetno prodajo, zato da ozavestimo javnost v zvezi z nevarnostjo eh, <clears throat> nabavljanja zdravil prek interneta, o potrebi potem, da okrepimo. Eh, kampanje ozaveščanja za to, da bolje obveščamo potrošnike, predvsem kar zadeva obstoj ponarejenih zdravil in tudi kar zadeva nevarnosti, ki izhajajo iz nakupa tovrstnih zdravil prek teh alternativnih kanalov. In sicer tako, da bodo vsi bolniki lahko prepoznavali internetna spletna mesta, ki so skladna z eh, predpisi in tista internetna spletna mesta, ki pa niso skladna z predpisi. Obstaja primer eh, Združenega kraljestva, to je dober primer, zato da razumemo, kako Mm, bi lahko enostavno ustvarili tak sistem. Sistem Royal Pharmaceutical Society of Great Britain mislim, da bi lahko bil zgled, ki bi se ga lahko držali, potem bom lahko tudi šla v podrobnosti. Želela sem enostavno dati primer tega sistema, se pravi, da lahko imamo uh, povezavo med lekarnami, ki prodajajo na internetu in lekarnami, ki so fizično prisotne eh, na ozemlju. In potem imamo celo vrsto drugih eh, enostavnih, učinkovitih ukrepov, ki jih je enostavno resničevati. Vsekakor ne bom se ne bom spuščala v podrobnosti, kar zadeva britanski sistem, sem želela samo povedati, da gre za eno od pomembnih točk, ki jih je treba poštevati in jih je treba vključiti v to direktivo. Peta točka. Zato, da nadaljujemo malo bolj hitro, tukaj govorimo o sankcijah. Če menimo, da ponarejanje nekega zdravila je, je kaznivo dejanje in torej kaznivo dejanje je in torej ta, to ponarejanje spravlja v nevarnost človekovo življenje, moramo imeti ustrezen odziv na to. Moramo imeti torej ustrezne kazni, ki naj bodo enako vredne tistim, ki so predvidene recimo za kazniva dejanja, ki so povezana z trgovino z mamili, z narkotiki. To je drug vidik, s katerim sem želela izdelati predlog komisije. In kaj, kaj naj povemo še o inšpekcijah? inšpekcije morajo biti povezane z dobrimi praksami proizvodne in distribucije. To je že določeno prek mednarodnih eh, sporazumov. Želela sem dodati samo to, da te inšpekcije, rutinske inšpekcije oziroma na podlagi vzorčenja včasih ne privedejo vedno do dobrih rezultatov za opredeljevanje Eh, teh ponarejenih zdravil. Zato bi potrebovali eh, bolj usmerjeno analizo tveganja, ki naj bo povezana z eh, tudi naslednjo točko, ki jo želimo meniti in to je mednarodno sodelovanje. Torej, ponarejanje zdravil je mednarodni zločin, kaznivo dejanje na mednarodni ravni, ki ne pozna meja in torej mislim, da je zelo pomembno, da izboljšamo prizadevanje, eh, kar zadeva mednarodno sodelovanje. In moramo torej uresničevati multilateralne mehanizme, ki naj omogočijo, da eh, izvajamo preiskave za iskanje samih virov teh ponaredkov, ki vstopajo na naše trge. In še nekaj, kar zadeva informacije in poročanje. Mislim, da je pomembno ustvariti neko mrežo, ki naj vključuje komisijo, Evropsko agencijo za vrednotenje zdravil in pristojne organe v državah članicah, da bomo imeli več podatkov na razpolago, da bomo bolje razumeli, kateri je obsega eh, razsežnost tega pojava, zato da se lotimo problema na najbolj učinkovit način. V večkrat obstajajo uh, sporne informacije, protislovne informacije in torej je pomembno vedeti, pomembno je torej, da pristojni organi, tukaj ne gre za ustvarjanje novih eh, organov, pomembno je pa, da pristojni organi se bolje usklajujejo in eh, eh, naj vedo točno, kolikšna je razsežnost tega problema, zato da potem lahko pridejo do najbolj učinkovitih eh, rešitev. In še zadnja točka, izvoz. Predlog komisije ne obravnava nadzora distribucije ponarejenih zdravil v tretje države. Težko je pojasniti, Dej, zakaj so tako stroge določbe za odkrivanje odgovornih za ponarejene zdravila, ki vstopajo na evropski trg, medtem ko pa ni e, ustrezne odgovornosti z, z, glede na <clears throat> zdravila, ki iz Evrope gredo v druge države, kot so Afrika, Južna Amerika ali Azija. To, <clears throat> po mojem mnenju, slabi sposobnost Evrope, da ustraja pri e, tesnejšem mednarodnem sodelovanju. In da zaključim naj povem enostavno to, da želim pozvati pravno službo, da pojasni vprašanja v zvezi z pristojnosti, ki so povezane z Lizbonsko pogodbo, kaj ti po našem mnenju je pomembno, razjasniti določene plati in hkrati, in to je res zadnja stvar, naj povem, da mislim res, da obstaja neka dodana vrednost. Lahko pride do dodane vrednosti, kar zadeva to prihodne sodelovanje. Zahvaljujem se poročevalcu v senci za dragocen prispevek ki ga mi ga je dal doslej. In glede na to, da je to prvo poročilo, ki ga uh, predstavim v Evropskem parlamentu, moram reči, da so mi kritike, pripombe, ki sem jih prejela, veliko uh, pomagali in sem seveda na voljo za to, da poskusimo oblikovati besedilo, ki naj bo eh, čim bolj spremljiv za vse. Hvala. Hvala za poročilo in za intenzivno obravnavo teme. Prvi, prvo poročilo je vedno velik projekt in želim vam veliko uspeha. Sedaj pa poročevalci v senci, ki so se javili k besedi. Dagmar Rud Beren po prva. Hvala, predsednik. Marisa Matjas je že ob začetku dobila dosje zelo težek dosje in eh, oddala je odlično poročilo. In eh, pri tem moramo pohvaliti tudi komisijo, kaj ti pogosto se ne zgodi, da že osnoven predlog komisije je dober, ampak ta predlog je dober. Seveda pa obstaja tudi prostor za izboljšave in eh, te je omenila Marisa v svojem poročilu. Nekaj točk bi želila omeniti. Osrednja točka je varnost bolnika. varnost bolnika je povezana z, predvsem z tem, kje se sploh skrivajo grožnje. Zato se strinjam z uh, eh, gospod Matjas. Tukaj se navezujemo v prvi vrsti na zdravila na recept. Ne glede na to, ali gre za generiko ali za navadna zdravila. Če je zdravilo na recept samo, če je zdravilo na recept takšno, da bi moralo njegovo uporabo spremljati zdravnik, potem ima to popolnoma drugačena tveganja kot pa zdravilo, ki je pripravljeno oziroma ki je namenjeno naprimer za glavobol. Tukaj ni nobene razlike med tem, ali je zdravilo generično ali ne. Tukaj se strinjam za gospod Matjas. Ona je predlagala obdobje petih let, v katerih bi se odločili o tem, ali želimo vključiti tudi zdravila brez recepta. To bi bil dober način, da preverimo sistem, ali sistem deluje za zdravila za recept, ali so potrebne izboljšave in tako naprej. Torej, tukaj se strinjam z njo. In potem menim, da si moramo ogledati tudi vprašanja varnosti. Tukaj potrebujemo jasna pravila. Te varovalke niso drage, edino, kar predstavlja strošek, je sledljivost. Varnost pač ima svojo ceno in v interesu proizvajalcev je, mora biti, da se zmanjšajo grožnje za bolnika. Prej smo govorili o farmakovigilance in uh, tam smo govorili o tem, da mora biti jasno, kakšni so lahko neželeni učinki in da morajo bolniki za te neželene učinke vedeti. In tukaj velja enako, zlasti, ko govorimo o, zdravila, o zdravilih, ki so namenjena uh, za zdravljene raka, za holesterol in tako naprej. Tukaj morajo biti bolniki jasno seznanjeni z vsemi grožnjami. Odkrito moramo govoriti o problemih, ki se pojavljajo. Vseeno mi je, kako to počnejo kako to počnejo paralelni trgovci, ali se tukaj zgodi oziroma ali se tukaj spremeni embalaža in tako naprej. Želim samo to, da se ohranijo vsa potrebna varovala, vsa potrebna opozorila. In prav tako ne želim, da bi imeli razdrobljeno zakonodajo. S tem ne bomo jamčili varnosti bolnikov. Um, gospod Lize je že povedal, da moramo tukaj morda uh, prilagoditi velikost embalaž in tako naprej. In zato pričakujem, da bo odpravljen tudi ta problem. Pa še nekaj bi želela povedati o glavnem problemu. Namreč gre za odstavek o internetnih lekarnah. Nekateri izmed nas so že pred leti vedno znova ponavljali, da internetne lekarne niso dobre za bolnika, saj ne omogočajo neposrednega stika za bolnikom, ne omogočajo poznavanja vseh njegovih problemov. Ampak eh, takrat so nas preglasili, eh, saj so argumentirali, češ, da bo to pomenilo manj stroškov in tako naprej. Ampak sedaj imamo pač situacijo takšno, kot je. Zato moramo razmisliti tudi o tem, da odobrimo tiste internetne strani, ki lahko prodajo zdravila in da vedo tudi bolniki, katera internetna stran, katera internetna lekarna je odobrena, katera je preizkušena. in da govorimo tudi o možnosti povračila stroškov. Ich, ich In tudi, če si ogledamo varnostne značilnosti, seveda moramo tukaj jamčiti sledljivost. Če ne, celotna zadeva ne bo imela smisla. Če vemo, da eh, je neko zdravilo nevredno, ampak vseeno moramo uh, bolnika o tem eh, obvestiti. Ampak eh, moramo paziti tudi na to, da ne bomo kršili eh, določil o zasebnosti. Vendar pa je seveda varnost bolnikov tukaj še pomembnejša in zato moramo jamčiti zasledljivost teh podatkov, tako da bomo lahko tudi odkrili bolnika, ki je dobil zdravilo in da ga bomo lahko opozorili o možnih učinkih pri eni izmed točk, ki jih je predlagala gospa Matjas, sem eh, nekoliko skeptična. Namreč 12, 24, 37, 42 in drugi predloge sprememb, ki se nanašajo na nadzor. Tukaj nisem eh, prepričana, ali bo to resnično delovalo in kdo bo vse skupaj izvajal ter plačal predlog spremembe 42, ta ni napačen, vendar pa si ne morem eh, predstavljati, kako bi to delovalo. Vedeti moramo, da že sedaj komisija omogoča nadzor izven Evropske unije, ampak eh, ti ne odpravljajo problema. Zaupati moramo naslednje ne glede na to, ali je proizvajalec, proizvajalec originalnega zdravila ali generičnega zdravila, vedno mora obstajati notranji nadzor. Na ta način lahko najbolje jamčimo varnost eh, tega zdravila eh, in pa lahko jamčimo tudi to, da je zdravilo še vedno varno, tudi če je še naprej obdelano. In potem še naslednje točke, potem eh, različne kategorije, kategorije um, eh, varnosti v predlogu spremembe 9 eh, govori o različnih uh, označbah varnostih za različne proizvode. Nisem prepričana, ali bo to delovalo, mislim, da je to nekoliko preveč ambiciozno za začetek, ampak to bodo pokazana naslednja posvetovanja. Hvala. Najlepša hvala. Dolgo smo se pri tej problematiki pogovarjali o usporednih trgovcih. Dolgo smo mislili, da je lahko ponarediti embalažo zdravil, ampak kasneje smo ugotovili, da to ni največji problem, da gre tukaj za povsem druge vrste ponarejevalcev usporedni trgovci skušajo poskrbeti za varnost in zaščitni elementi, to tudi dokazujejo. Mislim, da pri tej temi ne bi smeli mešati stvari. Embalaža je pomembna za prepoznavanje varnosti zdravil. Sedaj pa Holger Kramer poročevalec v senci. Hvala, gospod predsednik. Ne želim govoriti dlje, kot je res potrebno, kajti mislim, da se glede teme v parlamentu strinjamo. Pred petimi leti sem bil v isti situaciji kot vi, draga kolegica Matijas. Tudi sam sem takoj, ko sem prišel v parlament, dobil obsežno poročilo, ki sem ga moral pripraviti, zato čestitke poročilo lahko podprem, vendar pa je nekaj točk, kjer imam vprašanje. Ne bi rad ponavljal, kakšno je tveganje glede ponarejenih zdravil v Evropi, to je povsem jasno, nisem povsem razumel, zakaj poročevalka govori o temi pomožnih snovi. Z tem bi namreč v pravnem besedilu poskrbeli za razširitev uporabe na proizvodnjo zdravil oziroma sestavin zdravil. Mislim, da imamo že dovolj pravil glede tega in ne vem, če bi pomagalo, da že danes visoke zahteve za proizvodno zdravil v Evropski uniji še zaostrimo. Mislim, da bi morali posvetiti pozornost predvsem distribuciji zdravil in pa nadzoru. Predlog komisije mislim, da je jasen in pa uravnotežen. dodatek v povezavi z generičnimi zdravili pa mi daje vtis, da gre bolj za izključitev generičnih zdravil, kot pa za vključitev leteh. Tako se razumem poročilo. Predlog komisije pravi, da je potrebno preveriti, pri katerih zdravilih ki se izdajajo na recept ali pa brez recepta, obstaja določeno tvekanje. Torej, ne zdi se mi preveč smiselno, da bi generična zdravila sedaj tukaj izuzeli. Tako sem saj razumel predlog poročevalke, zdi se mi, da je formulacija komisije bolj jasna. Obstajajo namreč zdravila, ki se izdajajo na recept, pa niso ponarejena, pa tista, ki se izdajajo brez recepta in so ponarejena in tako naprej. Tako da ne razumem tega izvzema generičnih zdravil. Kar zadeva prodajo preko spleta, se mi zdi posem prav, da poročilo to obravnava. Določene stvari se zgodijo same po sebi z tehničnim napredkom. Ne bomo mogli zaustaviti spletne prodaje, kajti splet pridobiva na pomenu in mislim, da se mora bolnik, ki kupuje zdravila preko spleta, zavedati, da se pri tem sooča z visokim tveganjem in na ta tveganja ga je potrebno opozoriti. Ker pa zadeva certifikate za eh, spletne lekarne, ta predlog poročevalke se mi zdi zelo dober in zelo pomemben. Pomembno se mi zdi, da gremo v tej smeri, pretirana pa se mi zdi pobuda, da bi v iskalnike ustavili opozorila. Mislim, da to ni prava pot. To so najpomembnejše teme, ki sem jih želel izpostaviti in to so tudi pomisleki moje politične skupine. Sicer pa mislim, da bomo hitro dosegli soglasje. Hvala lepa. Dank, Marina Janako. Najlepša hvala, Marina. Es nicht da, dann... Nije tukaj. potem Mihajl Tramopoulos. On pa je tukaj. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej čestitke poročevalki Marisi Matijas za res odlično poročilo, ki ga je pripravila. Temo je res obsežno obravnavala in Zaradi tega je tudi naše delo enostavnejše. Večina predlogov sprememb je dobrih. Gre za različne vidike, ki jih tudi sami podpiramo, vendar pa bi tudi sam rad izpostavil nekaj točk. Mislim, da je treba pri opredelitvah v upoštevati tudi usporedno trgovino. Pri ponarejenih zdravilih gre hkrati tudi za trgovinsko dimenzijo, ne le za javno zdravje. Gospa Matijas govori tudi o ustreznih patentih, ki jih je potrebno upoštevati. Spletna prodaja, moja naslednja točka. Zagotoviti moramo ustrezno zaščito za potrošnike. Predlog komisije se osredotoča predvsem na tradicionalne distributerje zdravil, vendar pa se moramo zavedati tudi, da da spletna prodaja pridobiva na pomenu in zaradi tega potrebujemo ustrezne ukrepe tudi za to področje. Če tudi ne, mor, ne bo mogoče sprejeti konkretnih ukrepov, potrebujemo zaščitne ukrepe za spletno prodajo. Kar potrebujemo, po mojem mnenju, je spletni seznam oziroma register, ki bo vseboval informacije o tem, kdo lahko trguje in s čim. Mislim, da je to predlog v pravi smeri. In še to. Države članice bi morale tudi sistematično sodelovati tudi v okviru Europola potrebna so določila glede prepovedi spletne prodaje ponarejenih zdravil. Države članice morajo namreč imeti možnost, da vplivajo na nezakonito spletno prodajo. Poleg tega je potrebna tudi jasna opredelitev ponarejenih zdravil. Kaj pravzaprav je ponarejeno zdravilo? In ta opredelitev je potrebna v svetovni zdravstveni organizaciji, namreč na ta način bo sodelovanje med državami članicami veliko lažje in predlog gospe Matijas gre v pravi, pravo smer. Komisija predlaga tudi okrepitev nadzora v celotni verigi in nad različnimi akterji, ki so vključeni v to veriko. Zagotoviti je potrebno tudi, da bo vzpostavljen registr tudi za zakonito prodajo. Predloga sprememb 42-43 sta tudi dobra, ravno tako pa podpiramo sankcije naslednja točka. Dobro se nam zdi, da je potrebno prepovedati izvoz ponarejenih zdravil. Predlog spremembe 30. Tukaj je potrebno upoštevati tudi zaščitne elemente. Naslednja točka potrebno je zagotoviti ustrezne informacije za javnost. Seznanjenost javnosti je izjemno pomembna, če želimo zagotoviti, da se bomo kar največji, kar največji možni meri izognili po narejanju zdravil. Zelo pomembno je, da tukaj zaščitimo tudi podatke o bolnikih. In še predlog spremembe, ki ga ne moremo sprejeti, namreč 28. Številna zdravila, vključno z generičnimi zdravili, morajo vključevati enake zaščitne elemente. Ko gre recimo za oceno tveganja, je to potrebno upoštevati. Zaradi tega moramo vzpostaviti kategorije za skupine zdravil. Najlepša hvala, veliko kolegov želi besedo. Torej bom čas omejil na dve minuti, sicer nam bo zmanjkalo časa. Peter Lize, hvala lepa. Moram opravičiti gospod Grostet. Zato boste morda naredili izjemo, kajti predstaviti moram tudi ključne točke gospe Grostet, ki je poročevalka o senci Evropske ljudske stranke. Če mi to ne dovolite, potem se bom v svojih dveh minutah omejil na osebne pripombe. Gospa Grostet se opravičuje, kajti ima pomembne obveznosti v svojem volilnem okrožju. Vendar pa poznam glavne točke, o katerih smo razpravljali, zato jih lahko tudi sam predstavim. Gospa Grostet in tudi celotna Evropska ljudska stranka meni, da je gospa Matijas pripravila dobro poročilo, ki preprav, predstavlja dobro osnovo za razpravo, zaradi tega podpiramo to poročilo. Gospa Grostet je omenila dvojno pravno podlago, ki jo močno podpiramo, potem podpiramo tudi natančnejše opredelitve pomembna tema je tudi škodljivost zdravil in formulacije glede tega gospa Grostet podpira. Potem razširitev uporabe direktive, sankcije, predloga sprememb 13-14 sta povsem v skladu z našim mnenjem. Potem pa so tukaj še predlogi sprememb glede spletne prodaje, s katerimi se ravno tako strinjamo. Gospa Grostec se sprašuje, če bi lahko zadeve nekoliko pospešili, kar zadeva prehodno obdobje. Namreč, da bi prišlo do vstopa v veljavo že po šestih mesecih, to je mogoče nekoliko preveč ambiciozno, vendar pa mislim, da bi lahko šli vsaj nekoliko v tej smeri. Dagmar Rodberend je že omenila tudi predlog gospe Grostet, da uvedemo pravilo, da če je neko zdravilo nevarno, da uvedemo popolno prepoved. Sedaj pa prehajam k drugemu delu svojega prispevka, torej k svojemu osebnemu mnenju, ko gre namreč za standardizacijo embalaž zdravil, mislim, da še nismo na pravi točki, kar se tega tiče. Poleg tega bi rad dodal, da Evropsko sodišče daje državam članicam možnost, da predpovejo spletno prodajo zdravil, ki se izdajo na recept. In mogoče bi morali to upoštevati, ko razpravljamo o predlogih sprememb in še moja zadnja točka. Prizadevati si moramo, da pri sledljivosti zdravil storimo vse, kar je potrebno, to, kar je omenila gospod Berend je povsem pravilna, vendar pa obstaja tudi upravičena skrb, da bo neko podjetje, nek proizvajalec zdravil te informacije zlorabil. Če bo namreč natančno vedel, kateri zdravnik predpisuje koliko zdravil, koliko zdravil izdaja določena lekarna, kdo je pacijent, ki jih prejema in tako naprej. Mislim, da je potrebno poskrbeti tudi tukaj za varstvo osebnih podatkov. Vendar pa je seveda potreben dostop, eh, če eh, obstajajo težavni primeri. Hvala lepa. Gospe Grostet, prisrčne pozdrave v Francijo. Gospa Paranova. Mislim, gospod predsednik, da vas bom morala povabiti na kavo, da se nekoliko poigrava z izgovorjavo mojega imena. Hvala lepa. Marisi za odlično poročilo. Opravila je zelo dobro delo, kar zadeva spletno prodajo zdravil in tudi kar zadeva sodelovanje med carinskimi službami držav članic. Tri točke. Ko govorimo o internetu, se moramo zavedati, da izdelkov ne prodaja zgolj internet. izdelek mora nekako prispeti do končnega uporabnika. Poskušajte poslati denar preko DHL-a ali pa FedExa, pa vam to ne bo uspelo. In zato obstaja dober razlog. Vendar pa smo se odločili, da bomo omogočili prodajo nevarnih zdravil preko spleta. Zato je zelo pomembno, da izvedemo ustrezne kampanje ozaveščanja. Ljudje se morajo zavedati, da tukaj ne gre za zdravila iz lekarne, ampak da gre za spletno lekarno. Kar zadeva generična zdravila, podatki kažejo, da pri generičnih zdravilih prihaja do manjšega ponarejanja. In generična zdravila predstavljajo manj kot en odstotek ponarejanih zdravil. Lahko se odločimo, da bomo imeli enaka pravila za generična zdravila ali pa jih izločimo. Predlagam, da bi pri tem morali upoštevati ceno kot kriterij. In na zadnje še embalaža zdravil. Mislim, da je potrebno razpravljati tudi o časovnem načrtu, kajti naša zakonodaja ne bo izvedena prej kot v treh letih na evropski ravni, potem pa je potrebna še izvedba na nacionalni ravni. industrijo, sem vprašala za primer embalaže in ponovne embalaže in navedli so mi avtomobile. Ne vem, kako bi si to predstavljala, ampak vsekakor to predstavlja tveganje za bolnike. Hvala lepa. Poskušal si bom zapomniti vaše ime in najlepša hvala za povabilo na kavo. Janusz. Elnök úr, egy rendhagyó... Ö... Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi uporabil nenavadno metodo in zato prosim za vaše dovoljenje. Rad bi namreč sestavil vprašanje in sicer poročevalki in poročevalki v senci in potem po odgovoru bi rad nadaljeval svojim prispevkom, če je to mogoče. Stellen Sie die Frage, sie wird zum Schluss antworten. We have not the time, please. Nimamo časa, torej prosim, zastavite vprašanje in poročevalka vam bo odgovorila ob koncu. Az az egyetlen egy szó lesz, hogy egy. Ja, torej odgovor bi bila številka ali pa ena besedica, ne bi nam ta odgovor vzel ravno veliko časa. Moje vprašanje je sledeče ali kdo ve, kolikšen je odstotek ponarejenih zdravil, ki se prodajajo preko spleta. Posvetoval sem se številnimi strokovnjaki in ta številka naj bi znašala med 80 in 90 odstotkov. Poznam pa tudi drug podatek, ampak to je že drugo vprašanje. Več kot polovica preko spleta prodanih zdravil je ponarejenih zdravil. Zato je to vprašanje tudi tako zanimivo. Gospa Matijas je ravno tako omenila, da je v prvotnem besedilu in tukaj želim dodati še, da je gospod Verhojgen povedal nekaj grozovitega, namreč povedal je, koliko je bilo zaseženih zdravil v zadnjem času. Ampak v tem pravatnem besedilu, torej v predlogu komisije, ni napisanega nič o spletni prodaji in poročevalka želi to spremeniti. Ampak tehnika, ki jo pri tem predlaga, ne bo rešila problema. Predlagam naslednjo rešitev. Države članice bi morali opozoriti na to, da bi bilo najboljše, da prepovejo spletno prodajo zdravil. To bi bila najboljša rešitev. Najlepša hvala. Judit, hvala lepa. Rada bi čestitala Marisi Matijas za izjemno dobro poročilo. To poročilo daje pregled celotne industrije in pa potrošnikov. Prav je, da damo prednost bolnikom, torej potrošnikom, vendar pa moram povdariti tudi, da je to predlog, ki se bori proti ponarejanju in tega ne smemo nikakor pozabiti. Prav je, da vključimo spletno prodajo in strinjam se z Dagmar Rodberend, da bi morali imeti seznam varnih spletnih lekarn. Seveda pa je pri tem obvezno tudi, da potrošniki seznanimo z tem seznamom in da potrošniki vedo, kako lahko ta seznam uporabljajo. Kajti nima smisla, če imamo takšen seznam, če potrošniki ne vedo, katere spletne lekarne so na tem seznamu. Razlikovati je potrebno tudi med zdravili, ki se izdajajo na recept in zdravili, ki se prodajajo brez recepta in Pri tej direktivi se moramo osredotočiti zgolj na zdravila, ki se izdajajo eh, z receptom. Potrebno je definirati tudi ponarejena zdravila in, pa, in to v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Potrebno je razlikovati med namernimi napakami in pa napakami v proizvodni. In še dve točki, s katerima se ne strinjam povsem. In sicer gre za rutinske inšpekcije ali inšpekcije na splošno, mislim, da bi morali imeti realističen pogled na to. Ne moremo nadzirati celotnega sveta in preprečiti, da bi karkoli ponarejenega stopilo v Evropsko unijo. Mislim, da lahko ukrepimo sistem, ki ga že imamo. Lahko seveda imamo tudi inšpekcijske preglede, vendar pa mislim, da moramo zahtevati, da proizvajalci poskrbijo za inšpekcijske preglede in da poskrbimo za certifikacijo virov. Hvala lepa, Karl Schlüter. Ja, vsi vemo, da je vprašanje ponarejenih zdravil izjemno pomembno vprašanje. Pri tem pa moramo paziti, da ne bomo onemogočili dostop tretjih držav do zdravil, še prav posebej do generičnih zdravil. Spomnimo se samo na probleme, ki so se pojavili v Braziliji. Zagotoviti moramo, da se carinske službe soočijo z temi težavami in da se ne zgodi, da carinske službe nezakonito zasežejo ponarejena zdravila, ki v končni fazi sploh niso ponarejena. Poročevalka je opravila dobro delo, vendar pa imam problem z tretjo točko. Kajti zapisali ste, da to naj ne bi vplivalo na eh, našo zakonodajo v povezavi z intelektualno lastnino. Tega ni mogoče povsem ločiti, kajti če bomo imeli patente, potem bodo določena zdravila izjemno draga in zaradi tega eh, bodo ta zdravila prinašala tudi velik dobiček. Če uvedemo patente za antibiotike, za cepiva in tako naprej, potem se je potrebno zavedati, da gre tukaj za logiko cen. Namreč, ko izdelaš določeno zdravilo in se potem izda patent, lahko to zdravilo proizvajajo tudi drugi in sicer po veliko nižji ceni. Torej, vprašati se je potrebno, kakšen je vpliv med proizvodnimi stroški in pa patentnimi pravicami oziroma pravicami za patent. Kajti tudi na ta način se lahko soočimo z ponarejenimi zdravili. To bi lahko bil dopolnilni ukrep. Hvala lepa. Uganka zame je, da v tem parlamentu nobena ura ne kaže prav in sicer že kar precej zamujamo, zato bi prosil predstavnika komisije, da se omeji na štiri minute, ravno tako pa tudi poročevalka. Ja. Hvala lepa, gospod predsednik, držal se bom svojih štirih minut, kratek bom. Vsekakor pa bi se rad zahvalil poročevalki, gospe Matijas. Najprej k sevinskim točkam. Mislim, da so ukrepe glede spletne prodaje takšni, da tukaj ne bo težav med parlamentom in komisijo. Mislim, da ne bodo potrebni nadaljni ukrepi za harmonizacijo spletne prodaje. In če je temu res tako, potem s tem ne bomo imeli večjih težav v komisiji. Kar zadeva inšpekcijske preglede v osnutku poročila je točka, ki ima velike posledice in ki je glede na oceno tveganja morda nesmiselna. Gre namreč za vključitev pomožnih snovi. Tukaj gre za povsem drugačno skupino in to je potrebno razlikovati od aktivnih sestavin. Zaradi tega prosim za pozornost in previdnost. Sankcije. Svet Evrope skuša sprejeti zakonodajo na to temo. Pogajanja so že precej napredovala, zato moramo biti previdni, da ne bomo sprejeli obvezujočih pravil glede tega, ki bodo nasprotju s tem, o čem razpravljajo v svetu Evrope. Potem vprašanje zaščitnih elementov. Tudi meni se zdi problematično, če bi imeli različne zaščitne elemente za različne skupine zdravil. Mislim, da bi lahko z študijami o vplivu določili posamezne skupine in pri tem ocenili tudi stroške, ki nastajajo pri izvajanju. Pomislite samo, kako težko je certificirati proizvajalca v vsaki posamezni lekarni. To se mi zdi preveč zapleteno. In potem še vprašanje roka za vstop v veljavo. Seveda je potrebno zakonodajo uresničiti kar se da hitro, vendar pa je potrebno izbrati tudi realističen datum predvsem kar zadeva inšpekcijske preglede. Tudi tretje države se morajo na to pripraviti, kajti nova pravila bodo veljala tudi za uvoznike. Torej simpatiziram s predlogom, da bi ta zakonodaja stopila v veljavo kar se da hitro, vendar pa vas pozivam tudi, da ostanemo realistični. Imamo inšpektorje deloma sveta Evrope, deloma držav članic in zaradi tega si moramo ugledati, tudi vire, ki, finančne vire, ki so nam na voljo. Vprašati se je potrebno, ali ti finančni viri zadostujejo za hitro izboljšanje situacije. Strinjali smo se, da bomo uvedli inšpekcijske preglede, vendar pa tukaj ne gre za inšpektorje komisije in zaradi tega moramo ostati realistični. Smo za strok nadzor, smo tudi za to, da tretje države prevzamejo svojo odgovornost, vendar pa moramo glede na to, koliko je uvoženih zdravil, biti tudi realistični. Tako. Mislim, da sem že izkoristil svoje štiri, svoje štiri minute. Ja, na sekundo natančno, hvala lepa. Sedaj pa poročevalka, gospa Matijas. Štiri minute. Uh, obrigada a todos, claro que em quatro minutos não vou conseguir uh, responder zahvalila. Bi se rada vsem kolegom, seveda v štirih minutah ne bom mogla odgovoriti na vsa vprašanja in se navezati na vse pripombe. Kljub temu pa sem zelo zadovoljna, kajti mislim, da se v veliki meri strinjamo glede posameznih točk. Na drugih področjih pa je potrebna še dodatna razprava. Veliko govora je bilo o tveganju. Mislim, da je potrebno določene točke še analizirati in zagotovo bomo imeli še kakšno razpravo na to temo. Veselim se že predlogov sprememb, ki mi jih boste posredovali. Zaščitni elementi recimo so bili izpostavljeni in pa inšpekcijski pregledi to so tiste točke, o katerih je potrebno še naprej razpravljati. Zagotovo bom dobila priložnost, da spregovorim tudi o predlogih sprememb glede na nova pravila iz Lizbonske pogodbe. In še zadnja pripomba. ne moremo govoriti ravno o velikem razhajanju mnen, vendar pa me veseli, da je komisija sedaj pripravljena vključiti tudi spletno prodajo, kajti ta točka mi je še prav posebej pri srcu in zelo me veseli, da smo sedaj slišali zavezo komisije v tej smeri. Kar pa zadeva nadzor uvoza, je potrebno proučiti različne možnosti kot sem dejala, ni dovolj časa, da bi govorila o vseh podrobnostih, ampak komisija in države članice morajo doseči dogovor in sicer tudi kar zadeva tretje države. O tem danes še ni bilo dovolj govora. No, to je vse z moje strani. Kot sem dejala, imamo novo podlago, novo podlago za pogajanja, za zanimivo razpravo in upam, da bomo na določenih področjih dosegli še nadaljne napredek, recimo pri zaščitnih elementih. Mislim, da je potrebno upoštevati tudi dejansko situacijo in podatke, ki so nam na voljo. Ampak kot sem dejala, s tem bi rada zaključila, predolgo sem že govorila, veselim se nadaljne razprave in pa prispevkov političnih skupin, tako da bomo ugotovili, kje je potrebna kjer so potrebna še nadaljna pogajanja. Hvala lepa, rok za vložitev predlogov sprememb je 9. februar ob 12. oziroma do 12. glasovanje pa bo potekalo aprila. S tem smo zaključili z današnjo sejo. Jutri ob 9. zjutraj bo sestanek koordinatorjev, potem pa.